Buongiorno, colleghi, se ci Hvala lepa, dober dan, kolegice in kolegi. Prosim, da sedite svoja mesta, zato da bomo lahko začeli našo uh, javno predstavitev po uh, včerajšnji predstavitvi, uh, ki jo je imel naš poročevalec in še dva druga kolega, ki sta predstavila delovne dokumente o uh, tem, kako lahko pranje denarja lahko vpliva na zakonito gospodarstvo. Govorili smo o davčni utaji, o bankah, o financah. Danes pa se bomo lotili se bomo lotili uh, konkretne teme ki nam bo omogočila, da a, a, razpolagamo z dodatnimi z, zanimivimi informacijami za naše aktivnosti prva sekcija se loteva vprašanja sodelovanja med obveščevalnimi službami in policijami v boju proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. Eh, poročevalci bodo gospod Farsi v zastopstvo Zvezdne belgijske policije, ki bo govoril o uporabi eh, obveščevalnih eh, informacij v Belgiji. Na to bo govoril Duke Harris z torej oddelka za kriminalno policijo iz Severne Irske, ki bo govoril, govoril o delovanju gostovanju v Združenem kraljestvu. Na to bomo na vrsti gospod Hus iz eh, Nemčije, ki bo govoril o uporabi eh, obveščevalnih informacij strani nemške kriminalne policije. Na to pa bo še spregovorila Viktorija Amici, ki eh, je zadolžena za sodelovanje in odnose z Europolom in Cepolom pri Evropski komisiji, ki bo govorila o krepitvi Eh, sodelovanja pri eh, eh, pregonu na ravni Evropske unije in sicer o modelu EIXM. Vsak poročevalec bo imel na voljo po 15 minut, na to pa bomo razvili razpravo. Naši kolegi bodo podali svoje razmišljanja, postavili svoje vprašanja in na to bomo ponovno predali besedo poročevalcem za odgovore. Torej vsakemu naj dodelim po 15 minut, najprej je na vrsti gospod François Fahs vsi. Izvolite. Hvala lepa. Dobar dan vsem. Jaz eh, bom eh, danes do povdana obrazložil in podal nekaj informacij v zvezi z pristopom, ki ga razvijamo v Belgiji, v zvezi z eh, sodelovanjem med obveščevalnimi službami in policijskimi službami. To je tako imenovali, imenovani intelligence led policing in sicer v boju proti organiziranemu kriminalu. Torej, obveščevalne službe so eh, pojem in področje, ki je zelo um, obširno. Eh, ko gre za definicije, eh, moramo ugotoviti, da ta pojem se razlikuje med tem, če gre za področje informiranja, Drugo pa je, če govorimo o vojaškem, gospodarskem, finančnem področju, torej gre za zelo širok pojem, ki pokriva različne vidike in tudi kriminalno delovanje v pravosodnem in policijskem smislu. Torej, obveščevanje lahko opredelimo na treh nivojih, na strateškem, taktičnem in operativnem. Torej, obveščevanje je lahko konkretno in hkrati tudi virtualno in zbiramo ga in torej obveščevalne informacije zbiramo in obdelujemo iz uh, prikritih, iz uh, pač znanih virov in tudi eh, prek uh, tehničnih virov. Danes se bomo lotili uh, tega pojma uh, z ozirom na to, kako se teh dejavnosti lahko lotimo na strukturiran in proaktiven način v boju proti organiziranemu kriminalu. V Belgiji je policija razvila pristop k obveščevalnim informacijam eh, z eh, gledišča tako imenovanega intelligence led policing. Ta pojem eh, je nastal v Združenih državah že pred 30 leti in lahko govorimo torej o delovanju policije, ki jo usmerjajo obveščevalne informacije. Dejansko gre za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 to, da um, policija oziroma pravosodne eh, službe eh, poskusijo se preusmeriti z uloge gasilca, ki mora stalno gasiti požare, ki jih ni pej opazil oziroma pri katerih ni eh, začel uh, ukrepati uh, dovolj pravočasno. Zato moramo združiti uh, vsakodnevno delo policijskih služb, ki je bolj reaktivno delo, tako kot sem že prej povedal, in pa uh, redni policijskimi praksami, to, kar imenujemo preprečevanje, preventiva in odvračevanje, torej odvračilno delo, kar eh, nima v praksi veliko vpliva na organizirani kriminal. V okviru policijskih služb, zato da bomo lahko uspešni, eh, je potrebno se zavedati, da ne gre toliko za tehniko, kot pa bolj za pravo filozofijo dela. Vsekakor intuitivno vsi dobri eh, policaji eh, to počenjajo, kaj ti iščejo, vohajo, skušajo najti dobre informacije, dobre napotke. Tudi to eh, intuitivno delo ni strukturirano in torej dolgoročno ni učinkovito, kaj ti je preveč usmirjeno k reševanju konkretnih primerov. Re, pristop, ki ga skušamo razviti v okviru belgijske zvezdne eh, policije, je hkrati celosten in povedan povezan, torej je celosten eh, pristop, kajti upošteva vse tri nivoja eh, teh, eh, zbiranja teh informacij, torej strateški, taktični in operativni nivo in seveda upoštevamo tudi interakcije med različnimi ravmi. Naj uh, obrazložim, da strateško kriminalno obveščevanje sodeluje pri oblikovanju splošnega konteksta, torej podobe eh, kriminalnih dejavnosti različnih skupin in tudi skuša upoštevati, katere, kateri so izzivi za prihodnost. Gre za upoštevanje nacionalnih mednarodnih študij, eh, za informacije, ki prihajajo iz eh, visokih policijskih krogov, iz akademskih krogov, iz mednarodnih institucij, kot je Europol oziroma OZN. Gre za celo celo vrsto različnih informacij, ki so videti navidezno nepomembne, ampak ki, če jih sestavimo skupaj, se nam podajo celostno podobo določenih kriminalnih dejavnosti. Naj omenim eh, naprimer, eh, kar zadeva eh, naprimer, eh, uveljavljanje oziroma ukoreninjenje določenih mafijskih eh, združb v Evropi oziroma eh, verige za oskrbovanje s kokainom iz eh, različnih delov sveta, a kar potem priteka v Evropo. Vsekakor naj povem, da eh, seveda druge vrste eh, informacij, eh, recimo taktične, eh, taktične informacije, zadevajo naprimer primer zbiranje bolj konkretnih informacij, na primer eh, eh, ugotavljanje, ali v določenem lokalu delujejo določene hudodejske družbe, eh, če prihaja do uporabe žrtev, trgovanja z ljudmi in tako dalje. Potem pa operativne obveščevalne informacije zadevajo zbiranje konkretnih informacij, ki omogočajo opredelitev določenih dogodkov, določenih osumljencev, na primer, če pridobijo dobimo telefonsko številko nekega osumljenca oziroma pridobitev znamke eh, ali registracije nekega vozila, vse to so operativne obveščevalne informacije, ki so konkretne in ki jih, je, jih lahko ne mudoma uporabimo. Vsekakor te tri različne vrste informacij eh, so med sebojno povezane vzajemno odvisne. Torej, nimamo uh, ustrezne preiskave brez konteksta, nimamo ustreznega ukrepanja brez konkretnih informacij in torej moramo vedno združevati in primerjati različne vrste obveščevalnih eh, podatkov. Ta uh, celosten pristop pokriva torej lokalne, nacionalne in mednarodne vidike. <clears throat> Hkrati moramo imeti tudi povezan pristop, ki združuje vse službe, vse policiste, vse partnereje. Uh, Eh, dejansko eh, obveščevalne informacije so stvar vseh, od eh, policista, ki deluje na terenu, do specialista, od preiskovalca do policista, ki poseže direktno na terenu. Ta pristop je se torej sestavljen tako, da združuje vse hierarhične nivoje, torej od zgore na vzdolj in od spodaj na vzgor. <clears throat> Torej, strateške obveščevalne informacije se posredujejo ponavadi od zgore na vzdolj, taktične informacije se obravnavajo na umestni ravni in se potem posredujejo direktno na teren medtem ko uh, operativne obveščevalne informacije se ponavadi zbirajo uh, na terenu in uh, napajajo ne samo tekoče preiskave, ampak če jih združimo in če jih potem analiziramo na višjih ravneh, omogočajo, da izboljšamo podobo tega ali onega pojava ali organizacije. Ta dvojni pristop od zgore na vzdolj in od spode na vzgor ima prednost, da zagotovi boljšo podobo varnosti in kriminala in tudi boljšo boljšo kakovost obveščevalnih informacij, bodi si kar zadeva vsebino in kar zadeva relevantnost. Torej, eh, naj se spet povrnem k današnjim temam in naj eh, povem, da eh, bi se želili lotiti tudi pojma podobe varnosti, ki jo oblikujemo na nacionalni ravni in tudi na ravni posameznih pravosodnih okroži v Belgiji. Držimo se pojma stalne diagnostike varnosti kajti se ne smemo za, zadovoljiti z fotografijo uh, razmer v določenem trenutku, ampak moramo to fotografijo, to sliko redno uh, redno izboljševati, zato da bomo lahko sprejemali ustrezne oblike zdravljena, če naj se držimo vedno te uh, zdravniške prispodobe. V uh, Belgiji imamo PNS, to je nacionalni varnosti načrt, ki velja za štiri leta, ki uh, nam omogoča, da opredelimo, katere so prioritetne kriminalne združbe in kateri so prioritetni cilji. Uh, Torej, pred opredelitvijo tega nacionalnega varnostnega načrta, eh, strateške službe eh, zvezdne policije v sodelovanju s pravosodnimi organi, z akademskim svetom, razvijajo neko nacionalno varnostno podobo IPNS, ki eh, združuje različne informacije iz splošne podatkovne baze, kar k temu dodamo potem vse informacije, ki jih pridobivamo od Europola, od Združenih narodov, narodov in tudi od ključnih uh, akterjev, kot so lahko sodniki, uh, potem eh, glavni direktori na ministerstvih, akademski svet in tako dalje. Ta a, podoba služi za oblikovanje nacionalnega varnostnega načrta in za delovanje tudi konkretno potem a, policistov na terenu. A, In to služi za boljše oblikovanje pristopa top-down. Ugotovili smo tudi, da eh, ta eh, podoba ni bila zadovoljiva za to, da bi zagotovila razvoj ukrepov eh, na terenu, konkretno v posameznih okroži. Dejansko ta podoba je eh, zelo, zelo hitro zastara zaradi naglosti, s, katerimi, s katero eh, kriminalni pojavi, se kriminalni pojavi razvijajo in torej ne vključuje zadostnih taktičnih elementov. Zato je bilo potrebno razviti neko permanentno, stalno diagnostiko po posameznih okrožjih v Belgiji. Zato smo združili eh, tudi pristop na terenu z to splošno podobo varnosti na nacionalni ravni. In k temu prispevajo različne policijske enote, tako na lokalni kot na federalni zvezdni ravni. Na tak način smo uh, ustrezno upoštevali tri uh, sestavne dele kriminalitete, torej kriminalne eh, tokove, torej kriminalne pojave, ki so klasično že zajeti v policijskih uh, statističnih podatkih na nacionalni ravni, ampak tudi storilce in skupine storilcev, ki so zadnje čase tudi predmet proučevanj v okviru analiz v našem nacionalnem varnostnem načrtu. Poleg tega upoštevamo tudi tako imenovane kriminalne teritorije oziroma ozemlja, ker nam omogoča tudi upoštevanje geografske plati, eh, kjer se pojavljajo določeni pojavi. Če se navežemo na to teorijo, ki jo je razvil kanadski kriminolog Maurice Cousson, Eh, potem je treba upoštevati tri različne sestavne dele. Ne gre samo za geografijo kriminalnih eh, pojavov, eh, samo za kraje, kjer je prišlo, prišlo do zločinov, to, kar Kyson imenuje eh, lovske revirje, ampak gre tudi za upoštevanje zatočišča in za upoštevanje tudi zabavišča, kjer se torej kriminalci združujejo, kjer tudi trosijo eh, nezakonito pridobljeno premoženje in tako dalje. Gre recimo za bare, za igralnice, ilegalne, potem za nočne lokale in tako dalje. Torej, na tak način oblikujemo neko fotografijo, ki služi potem za konkretno ukrepanje strani policije, ampak tudi pravosodnih organov. Ko se ti ukrepi definirajo, potem lahko zagotovimo tudi redno spremljanje vseh treh sestavnih delov, torej ti lovski reviri, eh, potem eh, zatočišča in eh, zabavišča. Eh, poleg tega uh, smo razvili tudi uh, neke vrste um, informacijske uh, mreže na terenu, zato da lahko bolje spremljamo uh, nagle spremembe v kriminaliteti. Eh, policisti se lahko redno poslužujejo eh, podatkov, eh, ki so zajeti v nacionalni podatkovni bazi, tako da se lahko poslužujejo tudi taktičnih analiz, ki so potrebne za nujno ukrepanje pri posameznih pojavih. Ampak, če se povrnemo k temu celostnemu povezanemu pristopu, naj povem, da razvijamo tudi interakcije med stalno diagnostiko varnosti med različnimi okroži in hkrati to povezujemo s tem nacionalnim načrtom na, eh, eh, na belgijski, torej na zvezdni ravni. Torej, naš, uh, naša skrb na strateški, taktični in operativni ravni je to, da skrčimo v čim večji meri čas, ki prejde od nastopa določenega kriminalnega pojava do trenutka začetka uh, ukrepanja. Uh, na mednarodni ravni prispevek Belije k mednarodnim organom, kot je Europol, bo na tak način bolj relevanten in bolj popoln. Kaj ti potrebno bi bilo, da poročila SOKTA, ampak tudi uh, analize A, A, dvojni V, F, ki se zdaj imenujejo focal points, torej da bi ti, ta poročila postala manj zgodovinska in naj bi postala bolj proaktivna tudi v okviru tako imenovanega European Police Cycle. Torej, končni cilj je to, da bi eh, pravni in institucionalni okvir bil čim bližji konkretni stvarnosti, eh, zato da eh, se izboljša tudi zbiranje kriminalnih obveščevalnih podatkov. Želimo torej vključevati konkretne podatke o dogodkih, ampak želimo vključiti tudi druge informacije, ki jih zberijo vse različne službe, kajti kriminalne obveščevalne eh, informacije se stavljajo ne sal, samo analize eh, dogodkov, tako imenovane eh, trde informacije, ampak tudi cela vrsta drugih podrobnosti, ki jih imenujemo mehke informacije. Torej naj zaključim in povem, da ta splošni pristop je orodje, ki mora združevati vse različne policijske ravni in službe. Mora torej predstavljati steber delovanja vseh služb, policijskih služb in tudi vseh ostalih varnostnih služb. Hvala lepa. Zdaj besedo predajam gospodu uh, Harrisu iz Severne Irske, uh, ki bo spregovoril o svojih izkušnjah uh, v zvezi z obveščevalnimi informacijami kot osnova za policijsko delovanje in ukrepanje v Združenem kraljestvu. Izvolite. Uh, uh, um, uh, uh Dobro jutro. Ime mi je Drew Harris. Sem pristojen za preiskave kriminalnih dejanj na Severnem Irskem, kar vključuje organiziran kriminal, uh, obveščevalna služba in pa analize, kriminalne analize. Na Severnem Irskem živi več kot 8 milijonov ljudi in Severna Irska je zelo varna dežela, čeprav mogoče mislite drugače, vendar pa je ta predel še posebej ranljiv zaradi organiziranega kriminala. na to vpliva kar več dejavnikov. To je prvič grožnja določene skupine, kar škodi gospodarstvu, korupcija določenih poklicev, kot so bančniki in pa odvetniki. Gre tudi za fizične napade, In te organizacije si predvsem prizadevajo, da bi na nezakonit način prišle do čim več denarja. V zadnjih letih smo videli nekaj sprememb v organiziranem kriminalu, v načinu in ta je postal bolj mednaroden. Zelo težko naletimo na kakršnokoli kriminalno združbo, ki ne bi imela mednarodne razsežnosti gre za delo, ki zahteva sodelovanje z organi kazenskega pregona tudi drugot. Imamo tudi projektno skupino za organiziran kriminal, v kateri sodelujejo vsi organi za kazenski pregon. Sodelujemo pa tudi z našimi partnerji v Dublinu in tudi drugot na Irskem. Naj vam razložim, kaj za nas pomeni obveščevalna služba in tajna služba in informacije. Torej, gre za to, če imamo službo, ki zna identificirati določena dejstva, ki jih potem predela, analizira in jih doli, deli in porazdeli v pravem času. To seveda zahteva, da ta agencija razume, zakaj gre v tem problemu, da vzpostavimo z njimi razmerje, ki temeli na zaupanju. Zaupanje je zelo pomembno glede na naravo podatkov, ki nam jih dajo. Torej, podatki obveščevalnih služb so zelo pomembni, vendar pa so koristni samo takrat, ko obveščevalne službe delijo in tudi dajejo na voljo te podatke, zato da se lahko resnično učinkovito borimo proti organiziranemu kriminalu. E, gre za to, da zaščitimo posameznike ali pa skupine pred nezakonitimi dejanji. Zato pa potrebujemo vse vire in storiti moramo vse, kar lahko, zato da preprečimo najhujše in da storimo najboljše, kar lahko. Veliko krat lahko na podlagi takšnih eh, podatkov potem opravimo um, pri, pridržanja, aretacij in tako dalje. Včasih gre za grožnje, ko, nekdo, ko nekomu grozijo smrtjo, vendar pa gre tudi za druge grožnje, vendar pa morajo naši postopki in delo biti v skladu z zakonom v vseh trenutkih. Naše delo mora imeti tudi preiskovalni namen, kot sem že povedal. Takrat je delo obveščevalnih služb zelo koristno za naše delo. Sodelovanje s partnerji je zelo dobro in je koristno za vse. Tako lahko združimo moči in se skupaj borimo proti organiziranemu kriminalu. Naj vam podam nekaj primerov sodelovanja z obveščevalnimi službami znotraj našega oddelka. Imamo policijsko službo in pa obveščevalno službo. In eh, vse informacije so dostopne za vse, ki preiskujejo določen primer. Nimamo eh, jasne ločitve med podatki obveščevalnih služb, ko gre za organiziran kriminal ali pa za grožnjo za nacionalno varnost kajti kriminalci ne razumejo, kakšen poklic imamo mi, kaj zahteva naša služba, ne ločijo med tem ali drugim organom. Torej, mi moramo imeti možnost, da ukrepamo vsakeč, ko imamo kakšne podatke ali dokaze o kaznivem dejanju. Mi imamo torej enoten sistem in analizo določenih posameznikov ali združb, ki opravljajo kazniva dejanja. Naj vam podam primer. Imenuje se operacija Slik. Leta 2006 smo izvedli operacijo po vsem združenem kraljestvu, da bi analizirali obseg in razsežnost problema trgovanja z ljudmi. To smo upravili po celem Združenem kraljestvu. Na Severnem Irskem takrat nismo imeli nobenih dokazov o tem, da bi na našem ozemlju potekala takšna trgovina. Po tej operaciji pa smo ugotovili, in ta operacija je bila resnično uspešna, da pri trgovanju z ljudmi predse, gre predvsem za prisilno prostitucijo. Žrtve so dobile preko, dobili preko oglasov, potem pa so jim pokazali recimo slike naših šol, univerz, pokazali so žrtvam slike družin, kjer naj bi mm, te, de, ta dekleta čuvala otroke, postale varške in tako dalje. Potem so jih pritegnili in zvabili na Severno Irsko, kjer naj bi dobila ta dekleta možnost za študij, za šolanje ali za službo. Leta 2006 smo vedeli, da je drugod po Združenem kraljestvu to postalo velik problem, potem pa smo mi opazili tudi pri nas oglase za storitve spremljevalk in preko preiskav takšnih primerov in preko drugih preiskav kriminalnih eh, dejanj in eh, in um, nezakonitih dejanj smo gotovili, da je tudi pri nas prišlo do trgovine z ljudmi. Kakšni so viri obveščevalnih podatkov obveščevalnih služb, ki smo jih identificirali preko naših preiskav? Pregledali smo naprimer um, določene ladje, Eh, da smo ugotovili, kdo se je preselil na naše ozemlje. Pregledali smo evidence potnikov, ki so prišli na Severnirsko preko letališč in tako smo lahko ugotovili, kakšen je bil tok in gibanje teh ljudi. Vse obveščevalne, eh, podatke obveščevalnih služb smo dobili od policijskih organov Velike Britanije. Sodelovali pa smo tudi z mednarodnimi in evropskimi partnerji, še posebej z partnerji na Irskem in pa tudi z organi kazanskega pregona na Kitajskem. Videli smo tudi, da je z Kitajske prišlo veliko oseb, z letalom v Dublin in potem iz Lablina na Severno Irsko. Tako smo gotovili, da je zelo pomembno sodelovanje z dublinskimi organi kazanskega pregona. Videli smo tudi velike transakcije denarja, informacij in pa tudi druga sumljiva dejanja. Tako smo tudi povečali naš nadzor. And, uh, and uh, I just put those two maps up to L. No, um podam še podobo zemljevida, sliko zemljevida, ki lahko vidite, kakšen, eh, kako majhna je Severna Irska v primerjavi z drugo Evropo ali pa celo s Kitajsko. Vidite lahko tudi, da imamo zemeljsko mejo in potem morsko mejo in da te meje izkoriščajo kriminalne združbe. To pomeni, da je zelo pomembno, da tesno sodelujemo z vsemi partnerji, ne samo v Združenem kraljestvu, ampak tudi z našimi partnerji v Dublinu. Gre za lokalen problem, vendar pa potrebuje mednarodno rešitev in to je izmenjava informacij in podatkov, da lahko sodelujemo pri preiskavah tudi z drugimi organi kazenskega pregona. Rezultat je, je bil, da smo gotovili deset potencijalnih žrtev trgovanja z ljudmi. To, ta primer smo potem obravnavali tudi na sodišču in potem smo identificirali tudi 77 drugih žrtev trgovanja z ljudmi. Uporabili smo veliko posebnih metod obveščevanja in če na severnem Irskem imamo takšen problem, to pomeni, da ta problem obstaja tudi drugod po Evropi, zato ga moramo imati resno. Kakšen je praktični vidik tega rezultata? Prvi je, da moramo odgovorno delovati v kazenskih postopkih žrtvam in našim partnerjem moramo dati informacije, da na podlagi tega lahko ukrepajo. In to moramo delati znotraj in tudi zunaj naših lastnih organizacij. Identificirati moramo možne partnerje, ki nam lahko pomagajo v določeni preiskavi. Na podlagi tega moramo potem skupaj oblikovati eh, obseg grožnje, skupaj sodelovati v preiskavi, sodelovati za to, da si zagotovimo medsebojno zaupanje in potem sodelovati pri kazenskih preiskavah. Kar pa je še bolj pomembno, je denar slediti moramo vsakemu evru, vsakemu centru, centu, zato da lahko učinkovito porabimo denar, vire za kazenske preiskave in čim bolj učinkovito zmanjšamo takšna dejanja. Kar pa je še bolj pomembno, je, da moramo spostaviti določene odnose prepričati se moramo, da naši organi niso povezani z kriminalnimi združbami in da so vsi policisti in uradniki upleteni v boj proti organiziranem kriminalu. Imamo zelo veliko partnerjev, s katerimi sodelujemo in ključ za to je izmenjava informacij, podatkov za to, da se lahko skupaj borimo proti storilcem in kaznivijam in kriminalcem. Hvala lepa, gospod Harris. Zdaj pa je na vrsti gospod Hut. Eh, v zastopstvu eh, Severne Renanje in Vestfalije, torej iz eh, Nemčije. Ko spregovoril bo tudi on sam o uporabi obveščevalnih informacij za policijske dejavnosti in uh, sicer ob upoštevanju tege, tega, da so te uh, obveščevalne informacije nekaj izredno res, relevantnega. V zadnjih tednih smo tudi mi razlikovali med uh, različnimi vrstami informacijami, dokazi in vse, kar je lahko koristno v preiskovalnih policijskih dejavnostih. Tudi gospod Hut ima na voljo 15 minut za svoj govor. Izvolite. Ja, šu, guntah, mojda, Lepo pozdravljeni, gospe in gospodje. Gospa predsednica, najlepša hvala za vaše povabilo. Tukaj govorim v imenu Združenja krimin kriminalistov in organov kriminalistov v Nemčiji. Imamo 16 policijskih služb v državi in potem imamo še zvezdno policijo in vsi sodelujemo na področju kriminala, boja proti kriminalu. Sodelujemo tudi z uh, univerzami, z raziskovalnimi inštituti, z preiskovalnimi organi in policije. Naj vam podam analizo našega dela. Če si pogledamo, um, kakšna je situacija, potem vidimo, da moramo analizirati preteklost in načrtovati prihodnost. In načrtujemo naše strukture, dejavnosti in zato, da lahko čim bolj učinkovito zaščitimo in preprečimo kriminal in da se borimo proti organiziranemu kriminalu. Obveščevalna služba v Nemčiji je neodvisen organ, kjer tam obravnavljajo osebne podatke, eh, organ, osredotočajo se na posebne predele, geografske prodele, analizirajo politične dogodke in tako dalje, osredotočajo se tudi na dogodke v, um, po svetu zato da lahko potem predvidijo posledice za Nemčijo in potem analizirati, kako so prepletene zakonita in nezakonita dejanja. Potem zbirajo podatke, jih predajo policiji, da lahko potem obravnavajo te podatke. Zato, da policija lahko uporablja te podatke v kazenskih preiskavah. V obveščevalni službi imamo različne inštrumente, to je strukturna analiza, potem pripravijo tam različne eh, rešitve za probleme, poznamo tudi eh, slike in podobe določenih položajev teh eh, združb na podlagi satelitskih slik. Pomenimo se tudi strokovnjaki, pri tem uporabljamo metodo Delfi, ki je strateškega značaja. Tako lahko organiziran kriminal nadzorujemo v prihodnosti, lahko predvidevamo, kakšno bo njihovo delo v prihodnosti, lahko potem predvidevamo tudi kakšna bo situacija v prihodnosti. In potem primerjamo, če so podatki policistov in obveščevalnih služb eh, ažurni. Na binarni ravni imamo obravnava podatkov v določenih fazah imamo 11 faz od pridujem podatkov do evalvacije. Zelo pomembno je, da potem preverimo z določeno metodo vse te podatke. Da potem lahko te podatke delimo tudi z drugimi, da imajo vsi koristi od tega. Potem lahko ocenjujemo tudi v določeni fazi te podatke glede na objektivnost in na koristnost. Zato pa potrebujemo določene pogoje. V Nemčiji imamo določen sporazum glede tega, kar pomeni, da uporabimo zelo moderno metodo za obravnavo podatkov. Imamo tudi centralo, kjer potem zberemo vse te podatke, kjer se analizirajo in jih potem usmerimo tudi v tujino, če je treba, ali pa pridobivamo tudi podatke iz tujine. In še en pomemben pogoj je. Uh, razvoj človeških virov, potrebujemo organe, ki zaposlujejo osebe, ki obvlada tuje jezike, zato da lahko sodelujemo tudi z našimi partnerji v tujini. To je zelo pomembno, zato da lahko sodelujemo s policisti in z obševalnimi službami v tujini. To je pomembno, zato da lahko govorimo o istih termenih, o istih kaznjivih dejanjih, da lahko gotovimo, kdo mora zbrati podatke, kdo mora potem predati naprej podatke, zato da lahko ustanovimo zelo učinkovit proces delovanja obveščevalnih služb. Določiti je treba torej odgovornost in pristojnost v tej fazi ocenjevanja. Ti postopki potekajo v skladu z določenimi standardi in te standarde je treba potem tudi preverjati in nadzorovati na terenu. Zelo pomembno je, mm, da so vsi naši organi o teh standardih informirani na terenu, zato da vemo, tudi, da vemo, kateri so prednostne naloge naših obveščevalnih služb v tem trenutku in kateri so najbolj pomembne za Nemčijo. Imamo tudi projektni menedžment, upravljanje s projekti, tudi to je zelo pomembno, še po, predvsem na področju organiziranega kriminala. Tudi tukaj moramo vzpostaviti določene strukture za načrtovanje, tako lahko dosežemo zelo visoke standarde vsaj sam mislim, da je zelo pomembno da, in koristno, da imamo standarde, da imamo določen benchmarking, da vidimo, kje lahko še izboljšamo in naprej razvijamo eh, naše delo in kje se lahko še učimo od drugih. Pomembno je, in to je omenil že moj predhodnik, da v te postopke pritegnemo vse organe kazenskega pregona, da vemo, kdo se vozi kam z točke A v B, da imamo vse podatke, da pritegnemo vse organe, da lahko potem upravljamo z določenimi organizacijami, s temi informacijami. Tako imajo vsi upleteni dostop do informacij. Zato je pomembno, da vse osebje informiramo o novostih. Imamo tudi določene sezname za preverjamo, da vidimo, če vsi vedo vse, kar je potrebno za določeno preiskavo. Pomembno je tudi vzpostavljanje mreže med policijo in gospodarstvom, torej zasebno javno partnerstvo. Tudi tukaj imamo nekaj težav, Zato policija izve za določena področja, o katerih prej ni vedela, zato je pomembno, da sodelujemo tudi z drugimi partnerji. Mi sodelujemo v policiji z organi kazanskega pregona in z obveščevalnimi službami. Ta dva organa sta ločena, vendar pa moramo mi ki delamo za obveščevalno službo, vedno imeti pred očmi tudi delo organov kazenskega pregona. Zato, da jim lahko pomagamo v kazenskih postopkih. Imamo tudi določene težave pri delu obveščevalnih služb pri odivanju podatkov. In to je najprej preiskava na terenu, zato je pristojna policija. Imamo tudi problem izdajalce oziroma tistih, eh, ki so infiltrirani v naše službe. Zelo pomembno je, da to obravnavamo tudi centralno, da preprečimo čim več takšnih primerov. Pa si pogledajmo prihodnost in Evropo kaj je za nas pomembno glede obveščevalnih služb. Pomembno je, da imamo centralno obravnavo teh podatkov, da imamo čim več slik, kje se nahajajo združbe, kriminalne združbe organiziranega kriminala, da se zavedamo, v kolikšni meri in v kakšni resežnosti smo, pomem, smo uspešni pri našem delu, če so naši podatki pomagali policistom pri preiskavi, če so potem kakšen primer zaključili in tako dalje. Tudi to je zelo pomembno za naše postopke pridobivanja podatkov. Tudi mi moramo pospešiti in spodbujati uh, raziskave in razvoje na tem področju, da dobimo čim več in čim hitreje pomembne informacije. Tudi moji predhodniki so delali, da je organiziran kriminal, kriminal, ki deluje čezmejno, zato moramo še naprej spodbujati harmonizacijo zakonodaje na tem področju, da pride do čim več izmenjav podatkov, informacij, da spodbujamo komunikacijo in sodelovanje na evropski ravni, kot tudi vzpostavljanje mrež z organi v drugih državah. To je zelo pomembno v Evropi. Če si pogledate eh, sklep iz prima, kjer, na podlagi katerega lahko pride do izmenjave podatkov, tudi to je zelo pomembno za naše delo v prihodnosti, da lahko še nadgradimo naše delovanje in da se lahko uspešno borimo proti organiziranemu kriminalu, ki je vedno bolj povezan med seboj. Hvala. Hvala lepa, gospod Hud. Zdaj pa je na vrsti še zadnja poročevalka in sicer eh, v predstavništvu, predstavništvu, v zastopstvo Evropske komisije, gospa Viktorija Ameče, ki bo spregovorila o krepitvi sodelovanja za kazenski pregon v Evropski uniji in o evropskem modelu za izmenjavo informacije. Izvolite, gospa. Hvala lepa, dober dan, gospe in gospodje, eh, člani tega odbora. Zelo sem hvaležna odboru, eh, ki mi je ponudil to priložnost, da danes seznanim eh, člane z ugotovitvami svežnja komisije o izmenjavah eh, informacij z področja kazenskega progona, ki je bil objavljen 7. decembra 2012. Ta svežen eh, vsebuje dva sestavna dela. Najprej eh, sporočilo EIXM, e e torej o evropskem modelu za izmenjavo informacij in drugi del pa je poročilo o izvajanju tako imenovane prumske odločitve skupno ta dva dokumenta predstavljata celovito sliko eh, sedanjega stanja izmenjave informacije na čezmejni ravni eh, med organi za kazanski pregon. Preden se lotim glavnih vsebin tega svežnja, naj vam ponudim nekaj elementov v zvezi z ozadjem. Stokholmski program je eh, povabil komisijo naj eh, oceni potrebo po razvoju nekega evropskega modela za izmenjavo informacij in pri tem naj upošteva oceno tako imenovane švedske pobude in prumsko eh, odločitev. Poročilo EXIM temelji torej na predhodnem sporočilu komisije iz leta 2010, ki je ponudil pregled nad upravljanjem z informacijami na področju svobode, varnosti in pravice. Poleg tega tudi temelji na uh, strategiji za eh, Evropske unije za upravljanje eh, z informacijami za notranjo varnost iz leta 2009. Poleg tega tudi temelji na nekem kartiranju eh, stanja izmenjave informacij na Evropski uniji, kar je vključevalo strokovnjake iz držav članice, potem Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, potem razne Evropske agencije in potem seveda razprave, podatke iz razprav med različnimi deležniki in akteri. Katere so glavne, glavni zaključki? zaključki iz sporočila EXIM. Torej, po eni strani je bilo ugotovljeno, da izmenjava informacij dan danes relativno dobro deluje in da ni potrebno vključevati oziroma vzpostavljati nove podatkovne eh, baze v zvezi z novim, na podlagi novih pravnih instrumentov. To, kar pa bi potrebovali, je polno izpolnjevanje in boljše, boljšo uporabo obstoječih eh, orodij. Eh, Kmalo se bom povrnila tudi k prumski odločitvi. Poleg priporočila, da države članice morajo v celoti izvajati obstoječa orodja, vodja predvsem s švedsko pobudo in prumsko odločitev. Še drugo pomembno sporočilo izvira iz tega, iz tega dokumenta in, se, in sicer, da Euro, e, torej kanal Europola predstavlja neke vrste osrednjo, osrednjo vlogo, osrednji instrument. Zato je potrebno upoštevati ta kanal in hkrati tudi urodje, komunikacijsko orodje, ki se imenuje ocena, razen če ne obstajajo razlogi za to, da tega ne storimo. Eh, na tak način se bomo izognili negotovostim, kar zadeva izbor eh, posebnega kanala, kar se je dogajalo v preteklosti in to bo tudi eh, olajšale vključevanje Europola, ko je to relevantno za njegovo poslanstvo. Dejansko osnutek predloga komisije za novo uredbo o Europolu namerava poleg drugega, da še bolj okrepi vlogo agencije kot vozlišče za izmenjavo informacije. Priznano je bilo, da je Europol eden od pomembnih instrumentov, ki se ga je treba posluževati bolj sistematično pri izmenjavi informacij. In to se navezuje tako na sisteme podatkov in tudi kar zadeva uporabo eh, kanala Europola. V povezavi s tem eh, naj omenim tudi pojem eh, tako imenovanega European Police Record Index System. V letu 2012 eh, je nastala študija, ki je vključevala strokovna znanja vseh držav članic in to, to študija je bila upravljena na eh, zahtevo komisije. Namen je bil ta, da bi eh, preiskovalcem omogočili, da čim prej ugotovijo ali informacija eh, o eh, nekem osumljencu je na voljo v neki drugi državi članici. Osnovni rezultat te študije je bil pač ta, da obstoječi sistemi, ko jih eh, v celoti izkoristimo, lahko popolnoma pokrivajo to a, eh, potrebo. In tukaj mislimo predvsem na Europol Information System, potem na a, eh, komunikacijsko orodje Siena in v manjši meri tudi na Prum in a, na a, m, orodje, ki, se, ki je še v pripravi SIS-2. Eh, torej v skladu z tem splošnim sporočilom EIX eh, in eh, tudi na podlagi stroškovne učinkovitosti je komisija ugotovila, da ehm, v tem trenutku ni potrebno oblikovati posebnega EPRISA. Drugo priporočilo je vključeno v sporočilu EIX in sicer vzpostavitev v državah članicah tako imenovanih Single Points of Contacts ali SPOCS enotnih, torej kontaktnih eh, točk, eh, ki naj bi eh, olajšali uh, in omogočili bolj učinkovito sklajevanje mednarodnih, uh, mednarodnih prošen po informacijah in mednarodnih izmenjav. Uh, SPOX ne bi smeli biti neke vrste poštni nabiralniki, ampak bi morali uh, pomagati vsem razpoložljivim kanalom in bi morali poznati vse posamezne značilnosti teh uh, sporočevalnih kanalov. Morali bi omogočati uh, uh, ustrezne, um, ustrezno sporočanje med različnimi uradniki uradniki in funkcionari in to v skladu tudi z prihodnimi eh, eh, pač eh, schemami za usposabljanje organov kazanskega pregoda in poleg tega bi morali zagotavljati tudi kakovost podatkov in kakovost izmenjavo podatkov. Poleg tega bi morali zagotavljati tudi zelo jasna pravila o dostopu. S tem sem, eh, se bom lotila torej, drugega dela tega svežna, to je poročilo eh, o prumu. Um, nažalost ugotavljamo precejšnje zamude pri izvajanju in to je bilo ugotovljeno tudi v omenjenem poročilu. Nažalost, avgusta leta 2011 eh, je že, se je že iztekel rok za uh, konkretno um, izvajanjem. Zato mnoge države morajo pohiteti in nadoknaditi zabeleženo zamudo. Komisija meni, da popolno izvajanje strani vseh držav članic je eh, potrebno, preden začnemo razmišljati o katerihkoli eh, spremembah. Države članice morajo v celoti izkoristiti eh, te možnosti. To velja tudi za tako imenovani prumski helpdesk pri eh, Europolu in morajo izkoristiti tudi sredstva iz eh, povezanega evropskega programa. Do decembra leta 2014 po zaključku prehodnega obdobja v skladu z 36. protokolom Lizbonske pogodbe bo komisija mm, imela možnost, da sproži tudi postopke zaradi kršitve. Upamo, da to ne bo potrebno. Kar zadeva statistike, to je seveda ključni element v, v eh, prumskem kontekstu potrebujemo jasne številke, ki naj nam omogočijo stvarno uh, ugotavljanje dodane vrednosti tega instrumenta. Mislimo vsekakor, da prumski helpdesk pri Europolu je orodje, ki nam lahko omogoče, da izpolnimo to nalogo. V prihodnje bi si lahko predstavljali tudi uh, neko ulogo za agencijo za informacijske tehnologije, ki jo poznamo pod imenom EU-LIZA ampak o tem bomo morali razmisliti po prvi oceni nove agencije v letu 2015. Naj se zdaj obrnem na pre, prihodnost. Mislimo torej, da je potrebno razpolagati z nekaj splošnimi načeli e, za nadaljne razvijanje izmenjave infor, infor, e, informacij. Seveda pri tem je treba ustrezno zaščititi osebne podatke in pravico do zaupnosti. Vse to pa mora biti stroškovno učinkovito razvito in uh, osnovano na pristopu od spodaj na vzgor. Ta načela uh, so osnova za uh, vsa priporočila um, v uh, sporočilu EXM in v poročilu uh, o prumu. In eh, zato, da bomo lahko spremljali eh, ta priporočila, komisija predlaga, da bi imeli letno razpravo na kozijo v zvezi z razvojem eh, izmenjave informacij na področju kazenskega pregona. To bi se lahko dogodilo recimo konec tega leta z namenom, da bi ugotavljali, kateri so dosežki ob koncu vsakega leta delovanja po uh, vzpostavitvi evropskega modela za uh, izmenjavo informacij. Seveda, informacij, seveda izmenjava informacij za kazanske namene, za kazanski pregon ni uh, sama sebi namen to je orodje, ki je ključnega pomena za to, da a, omogočimo a, vsem državam članicam in celotni Evropski uniji, da se bori proti a, kriminalu in ne samo proti kateremu koli kriminalu, ampak proti organiziranemu kriminalu. Naj zaključim in naj povem, da bi bili zelo a, hvaležni, ko bi imeli možnost, da temu parlamentu še nadalje poročamo o prihodnjih a, napredkih in dosežkih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa. Zdaj pa ne mudoma odpiramo razpravo. Najprej predajam besedo koordinatorjem, torej najprej gospa Matijo, izvolite. Merci, madame la présidente. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej se upravičujem za zamudo. Nisem slišala prispevka gospoda Farsija, za kar mi je resnično žal. Moram reči, da je nekaj zelo pozitivnih sporočil, predvsem v prispevku gospoda Harrisa, tudi v povezavi z operacijo Slik in eh, sicer gre za infor izmenjavo informacij, ki je kot eh, oblika sodelovanja s tretjimi državami privedla do zelo zanimivih izmenjav informacij, sploh s Kitajsko. In sprašujem se, kaj se zgodi potem, ko podatki prispejo, predvsem podatki iz tretje države. Kaj se torej zgodi s temi podatki? Eh, se ti podatki uničijo, koliko časa se hranijo in tako naprej? Dejali ste, da je to potem prevedlo do izreka zapornih kazni za določene osebe ali so tudi eh, Kitajci, ki so ostali na kitajskem eh, in ki so bili vključeni v trgovino z ljudmi, Eh, potem bili obsojeni tudi na kitajskem, kajti eh, obsodbe, ki ste jih eh, omenili, so bile obsodbe na irskem, kot razumem. Ampak zanima me, ali je bilo tudi kaj obsod na kitajskem, ali so tudi kitajska sodišča tu karkoli storile, to me zanima. Imam pa tudi vprašanje za gospod Amiči. Seveda, imeli ste resnično sjajen prispevek o trenutnem stanju v Europolu. Vsi smo zelo navdušeni nad napredkom, ki je bil dosežen v Europolu in, eh, kako naj rečem, nad eh, potrebo potem, da je Europol še bolj prisoten v Evropski uniji, kajti Europol je resnično zelo pomembna agencija za boj proti organiziranemu kriminalu in eh, za zagotavljanje ustreznega Eh, pregona in preiskav. Ampak o Cepolu sploh niste govorili, tako da me nekoliko zanima, kje stojimo dan danes s Cepolom, kako smo eh, z izobraževanjem policistov. Kajti enkrat, ko se kriminaliteta pojavi na ozemlju EU, se stvari pač odvijajo kot se, ampak pomembno je tudi, da se ustrezno sposobi policiste, sploh na področju organiziranega kriminala in tudi o tem bi rada slišala par besed. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo besedo podpredsedniku Kirkopu. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala vsem govornikom za njihove prispevke. In imamo vprašanje. Evropski parlament v odboru Libe glasuje ta teden o zaplembi premoženja pridobljenega eh, s kaznjimi dejanji. In zanima me, kakšna orodja je zdaj potrebno uporabiti, zato da se bomo lahko učinkovito borili proti temu kriminalnemu življenjskemu slogu in razmišljanju teh ljudi, ki menijo, da so nad zakonom in da jih eh, udarimo po denarnici in zaplenimo eh, sredstva, ki so jih pridobili protizakonito. Torej, zanima me, kaj imate v mislih oziroma kaj je že v veljavi za reševanje te problematike. Hvala lepa, gospa Fajon. Hvala lepa, um, predsedujoča, hvala lepa vsem gostom dejstvo je da kriminal ne pozna ne državnih meja ne etičnih razlik in da z razpadom vzhodnega bloka je pljusknil proti zahodu um, preko železne zaveze še zlasti to velja za organizirani kriminal trgovino z orožjem mamili pranje denarja um, kriminalistične policije morajo biti korak pred storilci kaznivih dejanj omenili ste nekaj izvrstnih praks, opozorili tudi na določene pomankljivosti. Pa bi imela nekaj vprašanj, ne vem za koga konkretno, morda boste sami presodili. Um, najprej nujne so sodobne preiskovalne metode in tehnike. Vsi ste omenjali ustrezno usposabljanje, opremljanje strokovnjakov za najtežje oblike kaznjivih dejanj. Pa me zanima, ali tu obstajajo kakšna priporočila na evropski ravni, um, kakšni konkretni prijemi in skupno urjanje, katere prakse bi bile najboljše in ali jih bilo smiselno nekako harmonizirati. Um, ni bilo veliko govora o vzpostavljanju posebnih skupin strokovnjakov za boj proti korupciji in proti računalniškemu kriminalu. Mislim, da nihče ni omenjal cybercrime centra, ki naj bi nastal v Evropski uniji. Um, zdi se mi, da bi um, ravno s takšnimi skupinami najlažje spremljali kriminalna gibanja doma in v svetu in vemo, da je cybercrime proti cybercrimu se praktično danes nemogoče boriti, da smo vedno nekako korak zadaj. Um, kolegica je že omenila Cepol, to bi bilo tudi moje vprašanje. Um, poleg tega pa me zanima, ker prihajam iz Slovenije, omenjali ste druge, tretje države, pa vendar Zahodni Balkan je naša neposredna soseščina. Um, države so v pristopanju Evropski uniji, naša delegacija je obiskala Srbijo, tam so spostavili um, že zelo učinkovite službe, pa me vseeno zanima, kakšno je sodelovanje. Ehm, vedno govorimo o korupciji, kriminalu, pranju denarja, ki izvira ehm, v Zahodnem Balkanu, leglo recimo, da je tudi v Srbiji. Kako vi vidite situacijo v teh državah, ocenjujete določen napredek in kakšno je sodelovanje s kriminalističnimi policijami držav Zahodnega Balkana? Hvala lepa. Hvala lepa. Na vrsti je gospod Newton Dan. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi vsem govornikom, ker ste si vzeli čas. Vem, da imate kaj malo časa in zato hvala, ker ste tu. E, težko sem razumel, kaj govorite, ne zato, e, ker ne razumem vašega jezika, ampak ker ste bili, ker ste bili zelo previdni. Seveda, tu smo nekako v živo na internetu in cel svet nas gleda in posluša, tako da razumem, da ne morete razkriti vseh skrivnosti, ampak. Eh, dobro, skušam razumeti, da, da, da obstaja ta dilema in hvala, ker ste danes tu. No, to, kar mi želimo vedeti in kolegi to že pravijo, je, kakšne izboljšave bi si vi želeli, da bi lahko bolje upravljali svoje delo in da bi to bilo uh, enostavneje v prihodnosti. Če pogledamo celotno Evropo, kaj moramo mi kot evropejci narediti? Če nam tega ne morete javno povedati, nam morda to pošljite, da da bomo to lahko vključili v poročilo, da se bodo zgodile izboljšave, ki se morajo zgoditi. Zdaj konkretno, gospod Harris, podali ste zelo zanimiv upogled v operacijo slik. Kdo je bila ta hudodelska združba? So bili to severnoirci, so bili to kitajci, ki so se infiltrirali v severnoirsko in eh, tudi vsako drugo državo v svetu, kamor lahko pošiljajo ljudi iz Kitajske. In to je res alarmantno, če Kitajska med, nekako eh, metodično dela širom sveta in eh, trguje z ljudmi. Eh, prav tako me zanima žrtve, eh, kakšnega porekla so bile. Rad bi torej razumel, kaj dejansko se dogaja in moram reči, da je zelo koristno dobiti takšen praktičen primer. Gospod eh, Hud, švedski kolega, ki je žal moral oditi, me je eh, prosil, da vas vprašam o integriteti. Kaj naj storimo z Italijo, kajti italijanska policija naj bi bila kompromitirana in naj bi imela določene elemente, ki so se infiltrirali vanjo in zanima me, kako gledate na to in vaš odgovor mu bom prenesel. Gospa Amiči, zelo zanimivo, kar ste povedali. Eno od vprašanj, s katerim se bo moral soočiti ta parlament, je predlog komisije o zasebnosti, varovanju zasebnosti. Ta parlament seveda se zelo zauzema za varovanje eh, posameznikovih pravic in podatkov in eh, državljanskih pravic in to je vse lepo in prav, seveda, ampak govoril sem nekom, ki je specializiran za boj proti eh, kriminaliteti na internetu in pravi, da se sooča z velikimi težavami, kajti če gre predaleč s preiskovanjem na internetu, eh, lahko stori kaznivo dejanje, posega v njihovo podatkovno zasebnost, podatkovno zasebnost kriminalcev. To nima nobenega smisla. Mene torej skrbi eh, naslednje, ali se Europol, komisija konec koncev, zaveda, da mora evropske poslance obvestiti o tem, da ko gre za pregon, je morda potrebno pustiti ob strani varovanje podatkov za kriminalce. Pomembno je seveda, da se varujejo podatki eh, običajnih državljanov, ampak ko gre za preiskave proti kriminalcem, mislim, da potrebujemo nekakšno izjemo. In zanima me, ali se vam zdi, da ste dovolj ozavestili parlamentarce o tem vprašanju. Kajti, ko bomo glasovali v parlamentu, v plenumu, se ga lahko zgodi, da bo čisto ne. Dajmo, dajmo vse zaščititi in eh, pustiti pač organe pregona ob strani. Tako da tu nas čaka še nekaj dela. No in eh, govorili smo na kratko o kibernetski kriminaliteti in o tej novi agenciji, o Centru za kibernetsko kriminaliteto. Jutri, zjutraj bo delovni zajtrk, ki ga bom jaz vodil in direktor te agencije bo uh, tam naš sogovornik, če želi kdo priti. Jutri, zjutraj bo torej delovni zajtrk, na katerega ste še kako vabljeni. Credo di aver capito male. Oprosti, bil, morda sem narobe razumela, ampak bi si želela, da ponoviš, zato da razumem, če, če sem se jaz zmotila. Ko si postavil uh, vprašanje uh, v imenu uh, kolege Šmita, si govoril o italijanski policiji, o infiltracijah v italijanski v italijansko policijo ali pa si govoril o tem, kako se italijanska policija infiltrira v hudodelske združbe za to, da vodi svoje preiskave. Tvoje vprašanje je bilo res neobičajno, morda nisem pravilno razumela in bi te prosila, če to boljše obrazložiš. Ja, hvala, gospa predsednica. E, vem, iz katere države članice prihajaš. Ne, ne, ne, bil. Ne, Bill, ne, gre, je una no. ne, Bill, ne gre za to, da bi zagovarjala a, svojo državo, ampak a, to sem povedala ravno zato, ker želim izpostaviti, da je v Italiji na tisoče e, italijanskih policistov umrlo a, ravno v spopadih, ker so se borili proti mafiji. B ja, ne vem, težko, ker gre za vprašanje gospoda Šmita in ga ni več tu, ampak pred par leti sem bil v delegaciji odbora za proračunski nadzor v Palermo. In tam smo slišali res eh, izjemno izjavo italijanskega policista, rekoč, ja, z nami ste na varnem, ampak eh, z drugimi policisti ne delajte, kajti pri njih eh, ima infiltrirane eh, kriminalce. In to je bilo šokantno. Tako da nisem jaz tisti, ki bo odgovarjal. Vi, vi prihajate iz Sicilije, verjetno veste bistveno bolj, kakšna je resnica do vsem skupaj. Jaz sem samo prenesel vprašanje gospoda Švita in očitno sem eh, dregnil v osje gnezdo. Grazie, vi lascio la parola all'onorevole Nico. Hvala lepa, Bill. Zdaj pa predam besedo gospodu Nikolsonu. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi jaz bi se zahvalil vsem našim gostom danes za to, da so namenili čas svojemu obisku tu. Um, morda bi poprašal sicer nasplošno, pa vendar, gospod Ameči, pravite, da izmenjava informacij deluje še kar dobro to pomeni, da očitno ne tako dobro, kot bi moralo. Kje so pomankljivosti, kaj lahko še storimo, da bodo stvari delovale bistveno bolje ali vsaj tako, kot pričakujemo, da bi delovale? Ko govorite o spokih in eh, nabiralnikih in ne vem, čem še vse, kot eh, lajk tega nisem najbolje razumel, če bi morda lahko nekoliko več povedali na to temo. Prav tako ste govorili o državah članicah, ki, ki zamujajo in da moramo narediti korak naprej in da morajo tudi države članice narediti korak naprej in biti bistveno bolj proaktivne. Če lahko torej poveste nekaj več o tem, kajti kot je Bill dejal, kot so dejali ostali, bo treba pač pripraviti priporočila in če ne bomo dobili pravih informacij, če mi ne vemo, kako se lotiti teh zadev, potem res ne vem, kako lahko pomagamo. In eh, to, kar je dejal Bill o varstvu podatkov in o zasebnosti, eh, mislim, da se gospod Harris tega še kako eh, dobro zaveda, tudi sam, se spomnim 40 let terorizma na severnirskem, kdo je imel več pravic, tisti, ki je bil storilec ali žrtev, lahko vam povem, da zdaj, ko se počasi v času odmikamo od tistih časov, se mi zdi, da so bile pravice žrtev pogosto manj upoštevane kot eh, pravice storilcev. Mm, celo pozabili smo na pravice žrtev. Nekateri celo skušajo zdaj revidirati zgodovino, še da so se stvari odvijale drugače, kot so se. No, morda bi nam gospod Harris podal primer, kako je potekalo to sodelovanje s Kitajsko in mi na Severnem Irskem smo znani po manj dobrih razlogih, vsaj v zadnjih letih, ampak eh, zdaj nedavno se pa je izkazalo, da je naša policija uspela preprečiti kar nekaj napadov. No, velik problem obstaja, ki se ga niti nisem eh, zavedal, dokler sem začel z delom to. Irska, Severna in eh, Republika Irska se pogosto uporablja kot eh, nekakšna stranska vrata v Združeno kraljestvo in zanima me, kako se spopadate s tem problemom. To je kar resen problem, ampak mm, številni ljudje iz našega območja se tega ne zaveda. Kako dobro je tudi sodelovanje, to, to me zanima, kako dobro je sodelovanje v vaših očeh eh, in za vašega kolega na vaše desni iz Nemčije, kako dobro je sodelovanje, ko je treba sodelovati preko vlastnih meja, ko greste v Europol, Eurojust. Je problem birokracija, eh, pravite, da je treba vzpostaviti neko zduše zaupanja z drugimi policijami. To je verjetno bistveno pri vsem. Ampak kako dobro je morda že to sodelovanje in kaj lahko storimo, da bo še boljše? In to me vrača nazaj k prvemu vprašanju, kako torej lahko stvari še izboljšamo, kako lahko stvari olajšamo vam, operativcem, ko se skušate prebijati skozi vse to in eh, zagotoviti nek dober rezultat. Hvala lepa. Še kdo? Gospa Jotova, izvolite. Благодаря, госпожо председател. Аз ще имам само два кратки въпроса. Хвала лепа, госпожа председница. Две чисто кратко упрашание. Учерай, ко смо говорили о поручилу Яколино, смо говорили туди о улоги банк при изменяве информации и o tem, do kakšne mere banke v Evropi sodelujejo med seboj in zunanjim svetom. To je torej moje konkretno vprašanje za gospoda Harrisa ki je že večkrat izpostavil, kako pomembno je spremljati denarne tokove. E, moje drugo vprašanje za gospod Amiči. Kaj se zgodi, ko pride do prenosa kriminalne dejavnosti in denarja iz tretjih držav v Evropsko unijo ali obratno iz eh, Evropske unije v tretje države? Kajti kot veste, kriminalci iščejo zatočišče tudi v tretjih državah izven EU. Zdaj pa gospod Sondergaard. Hvala lepa. Dve vprašanje bi imel. Morda obstaja neka povezava med tema dvema vprašanjima. Eh, no, mimo grede je bila ta povezava že omenjena. Mo, je vprašanje je naslednje. kar torej zadeva agente pod krinko, ki se infiltrirajo v določene skupine. Če razmišljamo o terorizmu, naprimer, je jasno, da najboljše rezultate dolgujemo ravno tem agentom pod eh, krinko. In zato se mi zdi pomembno vedeti, ali se to uporablja v boju proti organiziranemu kriminalu. Kakšne so torej pozitivne izkušnje, pa tudi negativne izkušnje. Na nizozemskem smo imeli primer SAP, kjer je šlo za uh, teh otapljenih heroina v tetrapakih, ki ne bi vsebovali pomarančni sok. In uh, to je nekaj, kar je organiziral uh, nizozemski policist. No, ampak to je pač negativna plat to vrstnih eh, raziskav. Me pa zanima tudi, kako je z verodostojnostjo. Verodostojnostjo ostalih organov, s katerimi poteka izmenjava informacije. Gospod Harris je o tem že govoril. Torej, kako veste, da sogovornik na drugi strani morda ni pokvarjen. Recimo, da se pač eh, v Nemčiji na Irskem razmišljajo o sodelovanju in izmenjavo informacij z Dansko, Grčijo, kaj jaz vem. Torej, kakšno je tveganje, da te podatki potem pridejo v roke osebam, ki dostopa do teh podatkov ne bi smele imeti. Preprosto, ker recimo ima organiziran kriminal svoje ljudi, ki so infiltrirani v policiji ali ker ima policija pač določene skorumpirane elemente. Torej, kaj se lahko sploh stori v takšnem primeru? Zanima me torej, ali je to tudi problematika, o kateri moramo spregovoriti, ali pa to ni problem, ki bi obstajal. To velja tako za stare kot za nove države članice. Z drugimi besedami, ali se je ta problem v zadnjih letih razširil ali pa je to neka konstanta. Hvala lepa. Eh, zaprosila je za besedo v svobor Selina, izvolite. Hvala lepa, predsednica. Zahvaljujem se vsem govornikom, poročevalcem, oprošam no, se za zamudo in nisem imela možnosti prisluhniti poročilo. Zato morda nisem želela poseči v razpravo, ker se mi ni zdelo korektno, ampak ker sem prisluhnila razpravi, sem potem od tega dobila neke vrste navdih in želim nekaj povdariti ne kot italijanka ali sicilijanka, ampak kot evropejka. Prisluhnila sem vprašanjem oziroma pripombam eh, švedskega kolege in sem um, res bila nekoliko presenečena, kajti če je ta dogodek uh, resničen, potem si zasluži večje pozornosti. In sicer, da recimo neka policijska služba, uh, ko govori o drugi policijski službi, uh, reče, ne govorite z onimi, ker so skorumpirani, so infiltrirani, potem to je res, res nekaj zelo hudega. To ni dogodek, ki bi ga lahko tako pozabili, uh, na katerega bi ga lahko pozabili za nasmeškom. Kajti, omenjeno je bilo mesto Palermo in Palermo in Sicilija eh, sta eh, pač eh, kraja, kjer so policijske organi plačali zelo hud davek, zelo visok davek, ne samo kar zadeva človeška življenja, ampak tudi druge žrtve, tudi kar zadeva konkretno življenjske pogoje, v katerih živijo ljudje tam oziroma tudi policisti. Poznamo, o, o, poznamo te smešnice o karabinjerih in policistih v Italiji, veste, v Italiji obstajajo tri policijski organi, ampak to je stvar iz preteklosti in uh, dejansko že sam eh, Giovanni Falcone je poskušal združiti in vzpostaviti učinkovito sodelovanje med temi različnimi policijskimi organi in s tem je dosegel res uh, neverjetne rezultate. Prišlo je do primerov infiltriranja, ampak vsi ti so bili preganjani in kaznovani z, z visoko stopnjo resnosti in odgovornosti. Mislim, da bi se morali torej poglobiti v to, kar se je dogodilo z za um, o priložnosti tiste misije, tistega obiska v Palermo. Če je res prišlo do te izjave, potem mislim, da eh, ne moremo kar tako zanemariti in eh, nekam spraviti v nek predal. Hvala lepa, gospa Borselino. Eh, seveda soglašam z vami tudi jaz kot predsednica tega odbora. Mislim, da eh, so bili podane zelo hude izjave in zato eh, se bom pozanimala pri kolegu Šmitu osebno, naj pove bolj jasno in naj pojasni, kako je prišlo sploh do teh pogovorov, kaj je bilo konkretno povedanega, kaj ti prišlo je torej do nekih zelo odločnih obtožb. In ponavljam, tukaj ne gre za zagovarjanje mnenje svoje države, ker sem italijanka ali sicilijanka. Ne, mislim, da lahko vsi razumejo moje stališče. Eh, jaz sem večkrat tudi zelo kritična do političnega delovanja v moji državi, ampak tukaj gre za nekaj, kar presega samo te meje, kajti eh, dejansko moramo eh, vedeti, da je italijanska policija zelo cenjena na mednarodni ravni strani drugih policijskih služb in torej bi rekla, da je potrebno stvar pojasniti in eh, predsedstvo eh, bo nase prevzelo to nalogo, da pojasni vse okoliščine. Bomo imeli eh, neposredno pogovor s kolegom Šmitom in kolegom Newton Danom, zato da razumemo, v katerih okoliščinah je prišlo do teh izjav, kako so potekali ti pogovori. Seveda, takoj vam bom predala besedo, samo trenutek, da zaključim. Torej, moramo bolje razumeti, kako se je vse skupaj odvijalo. Zapravo prosil ja besedo najprej gospod Sondergar, izvolite. Ja, moram reči, da se mi zdi to res absurdno. Popolnoma absurdno. Pač so vprašanja, če kdo hoče kdo braniti Italijo prav. Jaz sem omenil Dansko, tudi na Danskem imamo skorumpirane policiste, jasno. Kaj počnemo? Skušamo pač preprečiti ljudem, da bi dali nek uh, odkrit odgovor in to, to je smešno res. No, no, no, no, no, rebole Sondergardu. Gospod Sondergard, eh, prosite, eh, kaj mislite, kako mislite, da jaz želim onemogočiti, eh, da dobimo odgovor? Ne, zdaj bom predala eh, besedo našim poročevalcem, ampak sem hotela samo povdariti, da se mi zdi nesprejemljivo, da v tej dvorani, v tem odboru pride do takih hudih izjav napram katerikoli policijski službi iz katerekoli države. Kaj ti eh, reči, da italijanska policija je skorumpirana policija, v katero so se infiltrirali? podpirale različne združbe, to je nekaj eh, napačnega. Eh, se oproščam, ampak eh, sem želela pač povdariti ta vidik. Jaz sem se večkrat zelo kritično izrazila v zvezi z delovanjem v Italiji, ampak ta izjava je res zelo resna. Ne želimo nikomor zatisniti usta in nasprotno bom prosila poročevalce, da spregovorijo in da izpostavijo, če poznajo to vrstne dogodke, naj to zelo jasno povedo nikoli nismo želeli utišati nikogar eh, in to tudi sploh ni namen eh, tega odbora, nikoli ne bomo tega storili, ampak eh, naj ponovim še enkrat, ko je prišlo do tako zelo jasnega omenjanja nekega dogodka, bomo morali stvar preveriti in če je res temu tako, bomo potem morali italijansko policijo zaprositi za razlago. Izvolite, gospod Newton Dan. Well, just briefly, I... ja, čisto na kratko, gospod Sondergaard ima prav. Z veliko pomenečimi vprašanji se moramo tu ukvarjati. Če ponovim še enkrat. Vodil sem uradno delegacijo odbora za proračunski nadzor na Siciliji v zadnjem sklicu, kjer smo preučevali, kaj se dogaja z evropskimi sredstvi, ker so tako izginile. In italijanska policija na Siciliji, na Siciliji nam je eh, povedala to, kar sem dejal. Tako da gre za dejstvo če hočete pogledati zapisnike delegacije odbora za proračunski nadzor, ker se to lahko pogledati, to vse tam zapisano in je javno. Ok, grazie, lo faremo. V redu, to bomo nedvomno storili. Tudi jaz bi rada postavila vprašanje za a, govorca. E, omenjali ste nekatere operacije, recimo na Severnem Irskem. E, operacija eh, v povezavi s Kitajsko, naprimer. Ampak jaz bi rada razumela, mimo teh operacij, so, eh, o, kateri so odnosi in povezave med različnimi eh, hudodeskimi združbami in različnimi vrstami mafije na vašem ozemlju in tudi kakšne vrste kritja lahko imajo te hudodeske združbe In eh, če eh, nam lahko tudi naštejete eh, te razne mafijske združbe, ki so bolj ukorenjene na vašem ozemlju, ki so močnejše in na katere dejavnosti oziroma nedovoljena trgovanja se osredotočajo. Vsak izmed vas ima zdaj na vrsto pet minut. Začnemo z gospodom Farsijem. Izvolite. Hvala lepa, bom skušal odgovoriti na vprašanja, ki so bile zastavljene, morda lahko nadalje podam nekaj odgovorov. Začel bi verjetno z najbolj občutljivim vprašanjem v tem trenutku, torej korupcija. Verjetno vas bom šokiral. Ja, imamo korumpirane italijanske policiste, ja, imamo skorumpirane belgijske policiste, vsekakor imamo skorumpirane policiste v vseh državah članicah EU. Predvsem se moramo vprašati, zakaj ta korupcija in eh, kaj privede do te korupcije in kaj jo vzdržuje. Če vam dam primer, če pogledamo finančna sredstva transnacionalnih e, kriminalnih združb, tu je jasno, da e, imamo vsi pač eh, neke zgodovinske in e, kinematografske e, tradicije organiziranja kriminala in zato si pomislimo na italijansko mafijo, ampak imamo tudi balkansko mafijo, mafijo vzhodnih držav in izraelskih držav. Konkreten primer. Ko neka kriminalna združba, vzajemo belgijski primer, v pristanišču v Antwerp, no, lahko 15 tisoč evrov v gotovini preda cariniku ali policistu, v tem primeru eh, pristaniškemu delavcu, da s svojim dvigalom kontejner, v katerem je eh, heroin postavi na ta način, da bo do vrata eh, prosta, potem verjetno je malo ljudi, ki eh, bodo to zavrnili. Predstavljali zdore nekega žerjavista s svojo mesečno plačo, ki mu ponudijo 15 tisoč evrov. Zakaj? Samo zato, da ta kontejner, ki ga predstavlja, prestavi na ta način, da bodo vrata kontejnerja obrnjena navzven, ne pa proti drugim kontejnerjem. Zdaj, vprašanje je, ali obstaja korupcija, organizirana korupcija eh, v Belgiji, v drugih državah. Mislim, da ne, mislim, da smo se veliko storili eh, v boju proti temu. Policijske sile v Evropi so zelo, zelo previdne tudi pri zaposlovanju policistov celo vrsto študij eh, in preiskav se opravi, preden se zaposli novega policista. In to je problematika, ki jo mora upoštevati vse policije, vendar pa vendarle ne gre tu za pretiravanje. Zakaj? Zato, ker to ima vpliv tudi na mednarodno politijsko sodelovanje. Tu smo zdaj pri naslednji temi, namreč kako deluje ta policijska, to policijsko sodelovanje, kako zagotavljati verodostojnost. In to se mi zdi ključnega pomena z velika procedure. Čim lahko harmoniziramo zakonodajo na evropski ravni in tu mislim, da vendar napredujemo. Torej, ko obstoječi organi eh, delujejo in jih države članice uporabljajo, kanali so tu, samo uporabiti jih je treba. In eh, ko se torej ti kanali uporabljajo v neki strukturi, v tudi evropske zakonodaje, potem imamo že neko garancijo, da bo to funkcioniralo. Zdaj nek nemški, italijanski policist, ki bo jutri preko Europola eh, stopil v stike s slovenskim ali eh, nemškim ali nekim drugim kolegom, nikoli nima jamstva za to verodostojnost. In zato tudi imamo na evropski ravni sistem uradnikov oziroma častnikov za zvezo, ki tudi predstavljajo nek način krepitve in olaševanja tega mednarodnega sodelovanja, ko gre za izmenjavo med članicami. Sam torej se zelo zavedam te problematike. Prav tako je bilo govora o izmenjavi informacij na mednarodni ravni. Poglejmo model, ki ga razvijamo v Belgiji. Ključno je, kako ljudi vključiti v to delo belgijska policija se vsekakor zaveda, da je mednarodno sodelovanje stvar specialistov, torej centraliziranih eh, agencij in tako naprej. Ampak ne, ni res. Sodelovanje teče na vsakodnevni ravni, eh, informacije se pretakajo dnevno, dnevno se analizirajo in eh, mislim, da je pomembno, da se ustrezno zavesti tudi ljudi na terenu o pomenu informacij, ki jih zbirajo, torej da se na ta način internacionalizira delo policije in da se eh, izboljša tudi zavesto internacionalizacije kriminalitete. Belgija je tranzitna država, eh, v uri dveh največ smo že skozi Belgijo in v drugi državi, tako da stvari potekajo zelo hitro. Kar zadeva uporabo teh podatkov. Pri posredovanju podatkov organov kot je Europol je treba vedeti, da se čim bolj držimo realnosti in da posredujemo podatke o zaključenih zgodbah. To je vse lepo in prav, ampak pomembno je, da posredujemo tudi podatke, morda ne zdaj v, v, v živo, v narekovajih, to lahko delamo preko uh, določenih projektov ki jih imamo v okviru Evropole, ki omogoča dinamično izmenjavo informacij in na ta način se bomo potem lahko bolj učinkovito borili proti organiziranemu kriminalu. To no, je še zadnja stvar in sicer eh, tehnika. Tudi tu se trudimo za harmonizacijo na mednarodni ravni. Eh, prej smo govorili o infiltracijah. Eh, dejstvo je, da so to metode policijskega dela, ki so osnovne in zelo pomembne. Belgija je majhna država in samim nam vsega tega ne uspe storiti. Tako da, ko se harmonizira zakonodaja o eh, zbiranju informacije tudi v operacijah pod krinko, potem se olajša sodelovanje eh, v Evropi. Eh, recimo, vam lahko dam primer, ko sem bil še operativec, ena prvih operacija takrat je potekala na področju eh, trgovine z ekstazijem eh, in šlo je za takšno operacijo pod krinko v Belgiji in eh, na nizozemskem in finalna faza se je izvedla sočasno. To je možno in izvedljivo in policijsko sodelovanje to omogoča, ampak tu mislim, da lahko še naredimo nek napredek in tudi države članice izboljšujejo svojo zakonodajo z tega vidika, kajti vsaka država sama vendarle je nekoliko uh, izolirana, sploh ko gre za prijetje pripadnikov kriminalnih združb, ki so prisotne v več državah krati. Še zadnja stvar in sicer računalniška kriminaliteta, kiberkriminaliteta. Tu ne bi šel v to razpravo. To, to, ta zajtrk jutri bo verjetno zanimiv, ki ste ga omenili. No, ampak tu sta dva vidika. Eno je zakonodaja in tu so pomembna načela varstva zasebnosti, ki jih moramo eh, spoštovati. Ne moramo kar tako po internetu brskati po osebnih podatkov eh, kogarkoli, tako da tu imamo načelo zakonitosti spoštovanja eh, demokratičnih načel in zasebnosti, ampak seveda potrebujemo določene izjeme ko gre, govorimo o takšni infiltraciji, lahko govorimo o infiltraciji tudi na internetu. No in še en problem, ki bo zahteval dodatna proračunska sredstva in upam, da bo vzpostavitev tega Evropskega centra za boj proti kibernetski kriminaliteti. E, tu je treba vedeti, da se tehnologija razvija vse čas in eh, nemogoče je, da neka enota za boj proti računalniškemu eh, kriminalu v Belgiji vse čas. Eh, ostaja korak naprej. Tako da pomembno je, da spremljamo razvoj tehnologij. Računalništvo v oblaku zdaj je področje, ki odpira številna, ne le tehnična, ampak tudi pravna vprašanja. Kje se torej nahajajo podatki? Ne v Belgiji, ne v Angliji, ampak v tem oblaku. In potem je treba eh, najti tisto državo, v kateri se ta oblak morda res nahaja in običajno ni to ni ne v Belgiji, ne v Evropi. Brevemente, Andrew Harris, prele svoje res. Hvala lepa, pa zdaj pa na kratko Andrew Harris. Eh. Uh, um... Najlepša hvala. Najprej bi rad uh, razjasnil nekaj zadev v zvezi z našo operacijo slik in sodelovanjem na kitajskem. Uh, najprej sodelujemo z eh, centralno agencijo Zrunega kraljestva, najprej stopimo v stik z njimi, potem z našim veleposlaništvom v Pekingu, vendar pa tudi sodelujemo s kitajskim veleposlaništvom v Londonu. Kitajska je zelo pozitivna partner za sodelovanje v vseh primerjih, tudi ko gre za umore, trgovanje z ljudmi in, ali pa tihotapljanje ponarejenih eh, cigaret. Glede na postopek. Sodelovali smo z našimi agenti, na kitajskem in na severnem irskem in zato smo morali tudi najeti nekaj poslopi eh, na irskem. Glede denarja. Zaseganje nezakonitih dobrin je zelo pomembno. Če imate sum ali pa podatke o nezakonitih dejanjih eh, in da vidite, da ta oseba živi v določenem življenjskem slogu, ki ni v skladu z prijavljenim prihodkom, potem lahko zasežete te dobrine, vendar pa morate delovati tudi drugot. Na Irskem smo videli, da na Irskem živijo skromno, v tujini pa živijo popolnoma drugače to pomeni, mm, da denarja ne kažejo doma, ampak v tujini. Na severnem Irsku vidim, vidimo, da veliko tega denarja teče v Španijo in na Portugalskem, zato zelo tesno sodelujemo z organi kazenskega pregona v Španiji in na Portugalskem. In zelo dobro smo sodelovali pri zasledovanju nezakonito pridobljenih dobrin in premoženja. Sodelujemo tesno tudi z italijanskimi organi kazenskega pregona, tako delamo že vrsto let. Zelo dobro razumemo njihove organe, kajti vemo, da so pod velikim pritiskom in pa tudi nasilje, kateremu so podvrženi zelo težko je doseči, da ljudje žrtvujejo svoja življenja za dobro obveščevanje. Mi moramo zaupati tem osebam, vemo, da so te osebe zelo odgovorne, ko zbirajo podatke tudi ko dobivamo podatke, tajne podatke od italijanskih organov, moramo s temi podatki ravnati zelo odgovorno. Pomembno je tudi, da nadziramo informacije, občutljive informacije znotraj naših organov in organizacij. Te moramo omejiti glede dostopa, zato da ne bo prišlo do nobenih skušnjav za policiste zunaj preiskovalnega postopka ni dovolj, da ne dovolimo dostopa do opreme, ampak da vse policiste nadziramo, kako živijo, s kom se družijo, živi, eh, s kom se družijo, kje se gibljajo, zato ker v času njihove karijere se zadeve lahko spremenijo, lahko prijo določenih pritiskov in mogoče se znajdejo v težki situaciji, kjer potrebujejo veliko denarja in zato lahko nastopijo situacije, kjer so v skušnjavi. zelo pomembno, da imamo svoje obveščevalce v združbah za pridobivanje informacij, pomembno pa tudi imamo ali agente pod krinko in da ti delujejo vedno zakonito. Zato moramo biti tudi tukaj zelo previdni pri izmenjavi informacij. Ne rad imenujem organizirane združbe mafija, vendar pa gre za zelo težavno področje in seveda smo naleteli tudi na mafijske združbe, ko je šlo za kitajske združbe in vse te organizacije, delujejo nezakonito, zato moramo vse preveriti in preiskati, kaj v resnici se dogaja. Treba je torej poskrbeti za to, da dokaze predamo tudi čez mejo. Te lahko delimo brez težav, ko imamo že določene dokaze in informacije za tiste bolj občutljive. Na Irskem pa želimo pospešiti izmenjavo občutljivih podatkov obveščevalnih služb, zato da lahko pospešimo naše kazenske preiskave in postopke. Zato vodimo tudi skupne preiskave v okviru Eurojusta. Tudi to je bilo zelo pozitivno. Tudi sodelovanje z Europolom je zelo pozitivno. Zato ne želimo delati na podlagi ne sodelovanja, ne izmenjave podatkov, ne sporazume tako dalje. Mi želimo doseči napredek, pa naj bo še tako majhen. V policiji na severnem Irskem smo poslali na stotine policistov na Balkan. Tam smo vzpostavili zelo tesno sodelovanje z njihovo policijo, glede urjanja, usposabljanja, obveščevalnih služb in tako dalje in mislim, da bomo s tem tudi nadaljevali. To področje je zelo pomembno. Rad pa bi povdaril, da ko gre za sodelovanje z drugimi organi in ko si delimo občut, občutljive podatke, treba biti zelo previden glede tega, s kom sodelujete in da mu zaupate. Predsedujoča prekinila govornika. Oproščam se, gospod Harris, ampak eh, že zamujamo in zdaj predam besedo gospodu Hutu. Um, Na kratko bom odgovoril na nekaj vprašanj. Govorili smo o finančnih tokovih in vprašali so nas, kakšne inštrumente lahko uporabimo, da lahko zasežemo in odzamemo nezakonito premoženje. Pri nas imamo zakon, kjer moramo dokazati, da gre za nezakonito pridobljeno premoženje, imamo pa tudi zakon, ki loči zakonito pridobljeno premoženje in nezakonito pridobljeno premoženje od obtoženega. To pomeni, da velja tudi obrnjena dokazno breme, torej da mora obtoženi dokazati organom, da je določeno premoženje dobil zakonito zato, da se loči potem katero nezakonito od nezakonitega. Tudi to je vprašanje, o katerem je treba še premisliti, kaj ti finančni tokovi so vedno bolj mednarodni, zato je kazenski pregon na tem področju zelo otežen. Glede izboljšav, kaj lahko politika stori, da lahko izboljšamo naše preiskave, naš boj proti organiziranem kriminalu. Evropska unija je na dobri poti, imamo zelo dobre inštitucije, organe z. Sodelovanje z Europolom je zelo dobro. Naj vam navedem primer. Imamo veliko držav, kjer imamo zbiranje prstnih odtisov. Nemčija lahko potem tudi vpraša v kateri koli državi članici, če je določen DNK v skladu z DNK-jem določenega obtoženega in tako dalje. Imamo samo omejeno število takšnih držav, torej tudi tukaj lahko zadeve še izboljšamo. glede preiskave stanovanj in tako dalje, ki poteka na mednarodni ravni, pa um, je področje, kjer zahteva od naše veliko napredka. Torej, v sobodnem gospodarstvu moramo poskrbeti tudi za splošno pridobivanje podatkov o njihovih finančnih virih, zato da lahko resnično sprožimo mednarodne preiskave. Naprimer, v vsaki državi članici je zelo. Eh, obstaja zelo različna pravila glede pridobivanja podatkov o njihovih mobilnih telefonih, zato je treba eh, izpolniti ogromno obrazcev, da lahko dobimo te podatke. vendar pa glede tega, da bi želeli pospešiti preiskave glede organiziranega kriminala, bi morali ta pravila poenostaviti. Potem imamo še vprašanje korupcije, tem smo razpravljali tukaj, gre za nacionalen in mednaroden problem. To smo že podarili. Tukaj je zelo pomemben dejavnik izbira osebja, kako plačujemo uradnike. Poskrbeti moramo za to, da uradniki prejemajo dovolj dobre prihodke, da ne padejo v skušnjavo korupcije. Potem moramo pogledati tudi, kakšen je davčni nadzor, da lahko ugotovimo, kakšni so finančni viri, kako je potem moramo tudi nazirati, kako velika je grožnja, če delimo določene informacije in o tem je treba razpravljati na mednarodnih srečanjih. Potem imamo še vprašanje, kakšno vlogo igrajo naši informanti. V Evropi imamo določene štandarde glede tega, kakšen je nadzor in kako lahko naši informanti delujejo v tujini, zato da pridobijo določene informacije za naše preiskave. Mislim, da je tudi tukaj še veliko prostora za izboljšave. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa za uh, svoje odgovore, zato da nam lahko posreduje svoje odgovore, predam besedo uspeja Miči. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Najprej vprašanje, ki ga zastavila gospa Matju. Res je, nisem omenila Sipola v moji kratki predstavitvi. Zaradi tega, ker komunikacija Eksima že vsebuje orodja za in zmenjavo informacij med organi kazenskega pregona. Sipol pa ni orodje samo po sebi za izmenjavo podatkov med državami članicami, vendar pa je zelo pomemben inštrument zato da policisti dobijo določeno znanje in sposobnosti, zato da uporabljajo inštrumente za izmenjavo informacij. Komisija spolu pripisuje zelo velik pomen in zelo natančno spremlja izboljšave, ki jih je dosegla agencija pri upravljanju rezultatih in pri upravljanju storitev. Sedaj pa še urjenje in usposabljanje. To je predpogoj za vso policijo in tudi del tega usposabljanja je izmenjava informacij. Komisija bo še naprej tesno in natančno spremljanje, usposabljanje in urjenje uradnikov, ki delujejo v organih kazenskega pregona. Pripravljamo tudi komunikacijo, kjer bomo pripravili sistematizacijo in pripravo jasne metodologije za evropsko usposabljanje organa kazenskega pregona. Omenila sem že schemo prej, ki se imenuje schema za usposabljanje organa kazenskega pregona. Želimo doseči to, da damo uradnikom organov kazenskega pregona temeljno znanje. Ni treba dati specializirano znanje, dobiti morajo temeljno znanje o evropskih inštrumentih in urodih, ki omogočajo sodelovanje med organi in pa tudi strokovno znanje, ki je potrebno za to, da se soočamo z današnji, današnjo vrsto kriminalitete in organiziranim kriminalom. Potrebujejo pa tudi posebno strokovno znanje in sposobnosti z področja prioritete Evropske unije glede boja proti kriminalu. Kot sem že dejala, je usposabljanje predpogoj za učinkovito sodelovanje med organi kazenskega pregona. Omenili ste tudi Spox. Se opravičujem, da uporabljam kratic, kratice. To je ena od naših poklicnih deformacij. Gre za idejo ene same točke za stik, Gre za to, da želimo povečati učinkovitost in izmenjave informacij med državami članicami, zato da centraliziramo v enem samem uradu prošnje in pa odgovore. Nimamo standardiziranega modela, nekatere že države članice so uredile notranjo organizacijo na tak način, da v enem samem uradu zberejo različne prošnje in informacije različnih agencij, potem koordinirajo vse prošnje in zahteve za čezmejno izmenjavo podatkov. Francija je eno takšnih primerov. Menili ste tudi zaščita, poda, zaščito podatkov in varstvo podatkov na tem področju. ena od prednostnih nalog v evropski zakonodaj glede notranje varnosti je, da se držimo zelo visokih standard glede varnosti, varnosti podatkov. To velja tudi za kazenski pregon. Seveda pa je treba upoštevati posebnosti tega področja in vzpostaviti ravnovesje med potrebami kazenskega pregona na nacionalni in evropski ravni zato, da lahko organi upravljajo svoje delo, medtem ko moramo zaščititi temeljne soboščine in pravice državljanov in osumencev. Zelo pomembno je, kot ste dejali, da parlament sproti obveščamo na primeren način. Pomembno je tudi, da imate priložnost, da slišite, kakšne so izkušnje strokovnjakov na predstavitvah, kot je današnja. Omenili pa ste tudi Europol in mislim, da imate zelo veliko priložnosti, da povabite Europol na vašo sejo, da vam podajo informacije in izkušnje njihovega delovanja na tem področju. Za konec smo slišali tudi vprašanje predanja podatkov tretjim državam. Najprej naj povem, da je ta komunikacija, komunikacija, ki je bila samo znotraj Evropske unije, seveda ima države članice dvostranske sporazume s tretjimi državami glede izmenjave informacij, vendar pa tudi Europol tesno sodeluje s tretjimi državami uradni, preko uradnih sporazumov glede sodelovanja in pa v skladu z določbami teh eh, sporazumov Europol lahko tudi izmenja podatke z organi tretjih držav. Hvala. Gospod uh, Olmajer je zaprosila za besedo. Imam še vprašanje za komisijo. Pred kratkim sem imela dolg razgovor z policisti in cariniki iz Nemčije, Češke in Polske. V vseh treh državah so mi dejali, da v ekipah za skupno sodelovanje, torej v tistih organih, ki želijo sodelovati v boju proti organiziranemu kriminalu, če zmenimo program, v menemo kriminalu, pravijo, da je sodelovanje in spremljanje informacij zelo zakomplicirano in oteženo. Zelo z velikim nezadovoljstvom so dejali, da je komisija zelo nefleksibilna glede določenih zahtev in prošen, da obstajajo nerazumljiva pravila in da ti uradniki in organi ne naletijo vedno na najlažji način za sodelovanje. Kot drugo, obstaja sodelovanje med Nemčijo, Češko in Polsko in da tam obstaja problem trgovanja z drogami in proizvodnja drog. In tukaj obstaja povezava z Vietnamom, torej kako lahko komisija podpre to sodelovanje, da lahko Vietnam začne tesneje sodelovati s Češko, da ne bo ta prepuščena sam sebi pri preiskavi teh primerov. Hvala. Thank you very much. Uh, thank you also. Hvala lepa in hvala, ker ste izpostavili tudi te težave, s katerimi se srečujo v praksi nekatere države članice, ki so tudi deležne eh, pomoči iz, eh, iz evropskih finančnih eh, skladov. Želeli bi oblikovati bolj prožne mehanizme dejansko za dodeljevanje sredstev za te namene v eh, novem eh, finančnem programu. Eh, Tudi nedvomno se bomo še dalje posvečali temu problemu in ugotavljali, ali lahko pospešimo izplačevanje sredstev za to, da pomagamo državam članicah v skupnih preiskovalnih enotah. Kar pa zadeva vaše drugo vprašanje, Moram priznati, da uh, imam nekaj težav uh, odgovoriti zdaj v tem trenutku na to vprašanje. Ali bi vam ustrezalo, če bi se o tem pogovorili uh, naknadno dvostransko in uh, seveda sprašujem tudi predsednico, če je to mogoče. Ja, prav gotovo je to najboljša rešitev. Zahvaljujem se vsem gostom in poročevalcem, ki so danes pregovorili. Zdaj pa vabim naslednje govorce, da pridejo o govorniški mizi. In va, sicer vabim gospoda Tamaro Makerenko in gospoda Petra Kostersa z gospodom Berhausom. Thank you. Eh, v eh, drugi sekciji bomo prisluhnili dvema poročiloma in sicer eh, najprej bo na vrsti gospa Makarenko v zastopstvu West Sense Advisory LLP, ki bo predstavila rezultate študije POL-DPC o povezavah med terorističnimi skupinami in organiziranim kriminalom v Evropski uniji. Peter Kosters, pa je odgovoren za eh, protiteroristične operacije pri Europolu in bo spregovoril o analizi Europola v povezavah med organiziranim kriminalom in terorizmom. Razprava bo na to sledila. Vsak, uh, bo, uh, vsak poročevalec ima na voljo 15 minut. Najprej bo spregovorila gospa Makarenko. Izvolite. Dobar dan, gospe in gospodje, gospa predsednica. Zahvaljujem se vam za to priložnost, da vam podam rezultate naše študije ki uh, govorijo o uh, tem križišču med terorizmom in organiziranim kriminalom. Ta povezava uh, oziroma ta pojem ostaja že približno deset let. To, da nismo uspeli ugotoviti konkretnih trendov uh, v zvezi z povezavami, ki morda obstajajo ali pa tudi ne med organiziranim kriminalom in terorizmom. Um, zaradi tega um, moramo najprej upoštevati uh, dve dejstvi. Nekateri menijo, da povezava povezave med tema dvema pojavoma sta nerelevantna, nepomembna in torej, da si ne zasluži um, nekakšne posebne ocene. Zaradi tega um, se eh, zelo malo poroča o teh eh, povezavah. Na podlagi uh, potekajočih ocen v zvezi z uh, povezavami uh, med tema dvema pojavama uh, pa, uh, pojavoma, pa je bilo ugotovljeno, da uh, bi morale biti te ocene bolj natančne. Jaz sem uh, se posvetila tem povezavam od zadnjih 90 let in eh, dejansko sem ugotovila, da ta križišča in te povezaje, povezave obstajajo in uh, tudi naraščajo predvsem na območjih nestabilnosti, kot naprimer v državah, kot so Afganistan, Kolumbija, Pakistan, Sierra Leone in tako dalje. Eh, ampak ne smemo pozabiti tudi na nekatera druga področja, kot je na primer eh, Balkan, kjer prihaja do postopnega zabrisanja razlikovanja med eh, kriminalom in terorističnimi dejavnostmi. Dejansko ugotovitev, da politična nestabilnost povzroča tudi te povezave, je povzročila nekaj akademskega skepticizma. In dejansko nekateri trdijo, da te povezave niso mogoče, kajti terorizem povzroča motnje ravno na tistih ozemljih, kjer organizirani kriminal vodi svoje aktivnosti in torej ne bi bilo med njima nekega skupnega interesa. Seveda ta skepticizem je logičen, ampak dokazi iz zadnjih let kažejo na to, da Evropska unija ni izuzeta iz teh povezav med organiziranim kriminalom in terorizmom. Dejansko um, prihaja do šibitve eh, tudi eh, organov pregona in eh, torej do vrste organizacijskih in operativnih povezav. To je bilo ugotovljeno tudi iz terenskih raziskav in razprav z varnostnimi službami in organi pregona v mnogih državah članicah Evropske unije in sosednjih držav. Študija trdi, da je ta povezava zelo sofisticiran pojav, ki deluje na treh ravneh operativen, konceptualen, digitalen in eh, evolutivan. Torej, operativne povezave eh, so relevantne za Evropsko unijo, obstajajo dokazi tudi o konceptualnih povezavah eh, ki niso bile zapažene niti na ravni uh, agencij, ki delujejo proti organiziranimi kriminalu, niti na ravni agencij, ki delujejo proti terorizmu. Dejansko uh, Eh, večkrat smo enostavno prezrli vse te povezave, vsekakor, če upoštevamo značilnosti teh povezav, tako kot so se razvile v Evropski uniji, je možno izolirati dve vrsti povezav med organiziranim kriminalom in terorizom. Prvič povezave med entitetami in drugič povezave med aktivnostmi. Moramo razumeti to potankost in na tak način bomo bolj učinkoviti v naših strategijah proti obema pojavoma. Eh, torej eh, skrbi, eh, varnostne skrbi in prizadevanja na ravni Evropske unije se opredeljujejo na ravni sedmih dejavnikov in dinamik. Kar ugotavljamo je stalno brisanje razlik med zasebnim in javnim in legalnim in ilegalnim. To povzroča neko okolje, kjer nezakonite mreže postajajo vedno teže opredeljive. Na tak način eh, dejansko je organizirani kriminal in teroristične eh, organizacije sta postali eh, entiteti, ki sta izredno nepregledni in se spreminjata v bedno bolj zakonite entitete. Potem organizirani kriminal iz Balkana odigrava pomembno ulogo pri širjenju nezakonitih trgov v Evropski uniji. Eh, radikalne islamistične skupine iščejo povezave z vzhodnoevropskim organiziran, eh, organiziranim kriminalom, tudi kar zadeva trgovanje z ljudmi in eh, tudi izdelavo ponarejenih dom, dokumentov. Novi Nove, novi, novi vzorci priseljevanja uh, eh, ustvarjajo povezave med uh, skupnostmi izseljencev in pa uh, skupnostmi na domačih tleh. Naprimer, to se dogaja, kar zadeva izseljence iz Severne Afrike, Južne Azije. In, te, skup, te skupine izseljencev postajajo vedno pomembnejše in številčnejše v Grči. Prišlo je eh, tudi eh, do eh, uspešnega hm, povezovanja med Afganistanom in Pakistanom. In torej te, ta območja niso več tako zelo zanimiva za uh, usposabljanje novih uh, terorističnih rekrutov. Uh, um, naprimer eh, druga območja postajajo bolj zanimiva za usposabljanje uh, novincev na področju terorizma, kot naprimer severni uh, Mali, Somalija, Jemen in tako dalje. Ne smemo pozabiti tudi a, eh, povezav a, eh, z a, eh, izseljenci v evropskih državah, a, tudi v dejavnostih, kot a, so naprimer a, ugrabitve, potem zahteve potem po odkupninah, a, a, kar se dogaja v državah, kot naprimer v Franciji oziroma Združenem kraljestvu. Eh, vsekakor eh, imamo celo vrsto povezanih eh, dejavnosti, kot je naprimer pridobivanje ponarejenih dokumentov, usposabljanje, potem tudi organizacija potovanj. Te dejavnosti so vedno bolj nadzorovane strani držav članic, ampak to je nekaj pozitivnega, to, da več nadzora je prisililo teroristične organizacije, da se povezujejo z organiziranim kriminalom dejansko je bilo ugotovljeno, da eh, imajo oboj korist od tega kot rezultat eh, teh eh, varnostnih dinamik v evropskih državah in tudi v soseščini je bilo ugotovljeno, da prihaja do splošnega prekrižanja. Ehm, to velja naprimer za balkanske oziroma pakistanske izseljence ki eh, hkrati eh, se odločajo za kriminalne dejavnosti in tudi za uveljavljanje izredno eh, skrajnih islamističnih gibanj. Se pravi, da je to izziv, ki se stalno, stalno razvija za in ki mu morajo biti različne agencije kose skozi čas. Raziskave, ki so bile izvedene, dokazujejo, da povezave med organiziranim kriminalom in um, terorističnimi organizacijami je bolje uh, eh, poročevati eh, z modeli, ki se osredotočajo na različne teroristične tipologije povezave eh, med eh, nacionalističnimi etničnimi skupinami in organiziranim eh, kriminalom so zelo različne. Imamo celo, celo vrsto hibridnih entitet in Dejansko skupni trendi eh, kažejo na to, da islamistične skupine eh, se povezujejo z skupinami organiziranega kriminala in sodelujo tudi v kriminalnih dejavnostih. Imamo pet eh, ključev eh, in pet, eh, pet grožen, ki izhija, izhajajo iz tega. Eh, Dejansko prihaja večkrat do uh, povezav. Uh, naprimer, leta 2012 je bilo ugotovljeno, da Ira je eh, prala denar v imenu italijanske drangete, torej eh, mafije, in to na severnem Irskem. Drugič, organizirani eh, kriminal in terorizem in povezave, torej zavezništva, ki eh, obstajajo na Balkanu, ustvarjajo tudi eh, ustrezno, ustrezni milje za spodbujanje trgovanja z nedovoljenimi drogami in z ljudmi. Eh, avgusta 2011 skupina eh, čečenskih in eh, čečenov in turkov je bilo aretiranih, ker so načrtovali skupno teroristični napad na um, teroristični napad v Španiji. Potem islamistične skupine uporabljajo kriminalne mreže po celi Evropi. Gospa predsednica jo prekinja, kajti eh, tolmači so opozorili, da govornica prehitro bere besedilo. Sorry, um, militant Islamist groups are utilizing criminal networks throughout Europe for logistical support. Torej, eh, islamistične skupine uporabljajo kriminalne mreže po celi Evropi eh, za logistično podporo, kot naprimer Akim eh, in eh, tako dalje. In ne nazadnje, eh, Um, je treba upoštevati, da je Grčija prehodna država med Turčjo in Balkanom. Grčija postaja vedno pomembnejša za organizirani kriminal zaradi potencijalnih priložnosti, ki jih ponuja. Če um, upoštevamo tudi še nekatere nove grožnje, ki. Uh, izhajajo, izvirajo iz eh, pač ehm, teh povezav med organiziranim kriminalom in eh, terorizmom. Islamistični a, teroristi so vedno bolj z, povezani s kriminaliteto, kar zadeva, kajti kriminaliteta je vira finančnih sredstev in logistične podpore. Teroristične celice, kot naprimer Al-Kaida v Magrebu, predstavljajo dvojno grožnjo prvič eh, so evropski državljani tarča eh, pri njihovih ugrabitvah in eh, drugič ta, te skupine uporabljajo Evropo za svoje operacije povezane z trgovino z nedovoljenimi drogami. Ne smemo pozabiti tudi na Afganistan, na Kolumbijo in torej je celotni a, sistem v a, mnogih a, državah Evropske unije dejansko a, ni dovolj dobro proučen in ugotavljamo, da ni dovolj ovir za povezave med organiziranim kriminalom in terorističnimi skupinami. Nasprotno, dejansko te povezave a, povečuje učinkovitost a, obeh. A, skupin. Ne nazadnje, nasa, naša študija je izpostavila, da a, dejansko imamo številna priporočila, ki naj pomagajo Evropski uniji, da razume, katere so grožnje, ki izhajajo iz tega križišča med tema dvema dejavnostima. Moramo najprej razumeti, a, kako sploh obstaja ta a, povezava in kako se razvije v različnih državah članicah. A, Danes dopoldne eh, so nekateri govorili o eh, preoblikovanju zbiranja eh, obveščevalnih informacij in je poudarjal, da to posaja zelo regionalizirano. Potrebujemo strokovne informacije v zvezi s temi povezavami in to je pojav, ki terja enotne rešitve. Zato je pomembno, da analisti, analitiki, bodi si v agencijah za boj proti terorizmu kot proti organiziranemu kriminalu, ugotovijo, da a, se uveljavljajo te povezave. Moramo vzpostaviti ustrezno projektno a, skupino, ki naj a, vodi ustrezne dejavnosti in spremlja nove trende in ki naj informacije deli med državami članicami. Seveda uh, moramo poštevati, da obstajajo odločene diplomatične ovire, ampak Evropska unija mora vzpostaviti enotne metode za to, da bo lahko učinkovita glede na stalne izzive, ki prihajajo tudi zaradi širitve Evropske unije, kar zadeva tudi nadzor na mejah, je potrebno razviti enotne pristope uh, na ravni uh, vseh agencij za uh, nadzor na mejah. Uh, Večina eh, aktivnosti držav članic se osredotoča predvsem na financiranje terorističnih dejavnosti, ampak hkrati te agencije mora razširiti področje svojega delovanja zato, da opredelijo, katere so druge povezave med temi skupinami. V tem trenutku večina držav članic trpi zaradi fragmentiranega pogleda nad temi dejavnostmi. Eh, torej, ja, težnja eh, je predvsem v tem, da se osredotočijo na islamistične skupine, in na tiste povezave, ki so zaznane, ampak potrebujemo strukturne spremembe eh, v okviru varnostnih skupnosti, zato da bomo bolje razumeli, kako naprimer etnonacionalistične skupine in posamezne teroristične skupine se vključujo v to mrežo povezav. Glede na narave tega križanja je potrebno, da se metode razvijajo ne samo na eh, ravni držav članici, ne samo eh, ob, ob, obrobi, podobno, ampak na ravni Evropske unije. Potrebno je vključiti vse storitve, vojaške, diplomatska prizadevanja, obveščevalne službe. In eh, torej eh, potrebujemo tudi veliko več sodelovanja strani zasebnega sektorja, zato da bomo zapomnili določene eh, vrzeli na tem področju. Ne smemo torej zanemarjati povezave, ki dejansko obstajajo zato da bodo aktivnosti proti terorizmu in proti organiziranemu kriminalu lahko bolj učinkovite. Ne na zadnje, torej sodelovanje je ključnega pomena in na operativni ravni države članice morajo zagotoviti, da enote proti organiziranemu kriminalu in proti terorizmu začnejo sodelovati najprej na domačih tleh, zato da ugotovijo, katere so povezave med temi različnimi skupinami in dejavnostmi. Hvala lepa. Grazie a lei, adesso... Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo gospo, gospodu Kostersu, ki je zadolžen za a, a, protiteroristične operacije pri Europolu, ki bo spregovoril ravno o povezavah med organiziranim kriminalom in terorizmom. Izvolite. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa za vaše povabilo, da spregovorimo o tej zelo pomembni temi. Najprej naj se osredotočim na neka produkt Europola, ki se imenuje OKTA iz leta 2007, ki služi za ugotavljanje povezav med organiziranim kriminalom in terorizmom. Dejansko ni bilo še ugotovljeno, obstajajo te povezave. Eh, vsekakor morda bom tudi ponavljal to, kar je ravno kar povedala predgovornica. Vsekakor v okti 2011 se govori dejansko o tem problemu trgovanja z nedovoljenimi dragami, drogami v islamskem Magrebu, torej v severni Afriki. Eh, dejansko s tem se olajšuje to trgovanje eh, skozi Zahodno Afriko potrebno je eh, dejansko eh, spodkopati eh, te možnosti, ki jih zagotavljajo tudi somalski izseljenci v Evropi. In ne nazadnje, vse to, kar je bilo omenjeno danes, je eh, tudi vprašanje eh, ponarejenih dokumentov, davčne utaje in tako dalje. Ampak seveda si lahko vzamete, eh, lahko vzamete v roke moj dokument in to poglobite. Vsekakor moramo nedvomno izpostaviti, da obstajajo te povezave, ki potem predpostavljajo tudi celo vrsto političnih zapletov. Eh, organ, torej, eh, organizirani kriminal eh, seveda zasleduje drugačne namene in cilje kot pa teroristične dejavnosti, ki želijo spremeniti določene družbe. Danes ne bom govoril o posameznih teroristih in o njihovih povezavah z organiziranim kriminalom. Torej, ne bom govoril o primerih, kot je bil norveški eh, Beirvik, oziroma eh, spregovoril bom o terorističnih organizacijah. Organizirani kriminal in eh, teroristične organizacije živijo v neke vrste simbiozi. In tukaj se moramo sredotočiti na vprašanje trgovanja z drogami. Torej, trgovanje z drugami in terorizem sta videti na videz no, popolnoma dve različni a, eh, kaznivi dejanja, ampak v resnici obstajajo določene povezave. Prvotno teroristi in organizirani kriminal, eh, oziroma teroristi so bili res eh, sovražniki eh, proizvajalcev in prekupčevalcev z drogami, ampak postopam, postopoma je prišlo do kršitve določenih pravil in tako tudi tihotapljene in trgovanje z nedovoljenimi drogami je postala praksa tudi v terorističnih organizacijah. Eh, katerakoli teroristična skupina potrebuje ljudi, eh, orožje za svoje operacije. In eh, seveda ljudi pridobivamo na različne načine, ampak denar pridobivamo glede na naravo teroristične organizacije in to skozi logistično podporo, pomoč in včasih se to imenuje tudi pomoč za družine. Eh, oziroma humanitarna pomoč in tako dalje. To je seveda vse eh, pod krinko. Teroriste potrebujejo velike količine denarja, ker se pridobiva eh, z mm, zakonitimi in nezakonitimi viri. To pridobivajo od simpatizerjev, od sponzorjev in uh, včasih celo izjavljajo, da ta, uh, ti prostovoljni prispevki so namenjeni za humanitarno pomoč. V resnici pa vsi vedo, da določen delež teh eh, donacij je namenjenih za uh, teroristične dejavnosti. Uh, denar se pridobiva tudi z kriminalnimi dejavnostmi, z davčnimi utajami. Nekatere teroristične eh, skupine imajo tudi letne eh, kampanje zbiranja prispevkov in včasih to celo eh, pridobivajo prek trgovanja z drogami, z izciljevanjem in eh, tudi trgovcem z drogami odstopajo določene eh, deleže, določene odstotke. Od to torej po, povezave z organiziranim kriminalom. Eh, trgovanje z drugami je eh, trenutno še vedno ena od eh, dejavnosti, ki so najbolj dobičkanosne na področju organiziranega kriminala. Skupine, ki se ukvarjajo s tem, so dobro organizirane, imajo veliko med navednicami osebja in veliko zelo, zelo razširjene mreže. Zaradi tega lahko rečemo, da a, teroristične a, organizacije, ki se povizujejo z a, organiziranim kriminalom, a, imajo veliko prednosti in tudi si ne konkurirajo drug drugam. Teroristi se zelo zavedajo varnostnih vidikov in uh, torej uh, hkrati uh, omogočajo uh, nekako policijskim silam, da vodijo svoje dejavnosti. Uh, Vsekakor teroristi um, delujejo predvsem zaradi ideoloških a, a, razlogov. Vsekakor vemo, da a, drug drugemu ne bodo škodovali. Teroristične skupine želijo zagotoviti tudi polno izpolnjevanje sporazumov, ki jih imajo z organiziranim kriminalom. dobiček v primeru organiziranega kriminala bo vedno šel v njihove žepe, dobiček terorističnih skupin bo namenjen za določene dejavnosti. Ugotovljeno je bilo, da naprimer nekatere skupine v Južnji Ameriki, kot naprimer FARC, je, so odvisne od proizvodnje in izvoza kokaine. kokaina. FARC uh, nadzoruje približno eno tretjino Kolumbije in uh, od, od, iz teh dejavnosti prihaja, uh, prihajajo ravno uh, prihodki za uh, njihove dejavnosti. V 80-ih letih na Kubi so obstajale plantaže, kjer so lahko kmetje pridobivali veliko, veliko več od. Uh, pridelave kokaine, eh, kot pa, eh, kot pa če bi pridelovali nekatere druge posevke. In seveda to je zagotavljajo zelo visoke prihodke za revne kmete. Kar pa zadeva a, eh, nekatere druge regije in sicer na Bližnjem vzhodu oziroma a, Srednja Azija, ugotavljamo, da eh, dejansko ideologija je podlaga za celo vrsto dejavnosti. Naprimer v Afganistanu eh, imamo celo vrsto dejavnosti, ki so povezane za pridelavo opija. are severely punished, but the growers of opium are encouraged. A number of terrorist groups... Kar nekaj terorističnih skupin je tudi javno obsodile uporabo drog in so celo sprožile programe za boj proti drogam. Na Severnem Irskem smo v preteklosti imeli skupino, ki se je imenovala Direct Action Against Drugs. E, ta naj bi bila povezana z začasno Iro. In uh, oni so streljali, umirali, um, ubijali uh, ali celo uh, izganjali trgovce z drogami. Ta skupina naj bi bila tudi predmet infiltracije strani skupino, eh, skupine IRA. Eh, gre za to, da se zagotovi več podpore v javnosti za njihovo dejavnost, če se borijo proti uporabi eh, drog. Dejstvo pa je, da imajo tudi nadzorovane eh, trgovce z mamili v območjih, ki jih nadzirajo. Torej, dokler trgovec počne to, kar mora, eh, mu bo dovoljeno nadaljevati. Če torej zaključim, težko je najti eh, jasna, jasne dokaze o povezavi med trgovino z drogami in terorizmom. Pogosto se kriminalec, ki ga primemo zaradi kaznih dejanj povezanih z, z drogami, eh, nekako domneva, da je povezan s terorističnimi dejavnostmi ali drugače, ampak ne moremo vedeti. In kar nekaj preiskav na področju drog je pokazalo, da more biti povezave s terorizmom, bodi si ni ali pa je bila ta puščena ob strani. Hvala lepa, zdaj pa odpiram razpravo, kdo želi spregovoriti. Gospod Demero. Bueno. Díaz de Mer. Muchas gracias a... Najlepša hvala vsem gostom in za predstavitve. Rad bi povedal nekaj v zvezi s povezavo med terorizmom in organiziranim kriminalom, s tem, da omenim zgodovinski primer, ki se še nadaljuje v naš čas. Gre za primer Kolumbije, ki ste ga omenili. Jasno je. In preberite si knjigo Hernana Escodera, ki je intervjuval Pabla Escobarja, ki je omenil in opisal izvor trgovine z drogami, kjer se omenja povezavo med drogami, organizacijo FARC in pa med vojaškimi silami. In ko pride do nasilnega soočanja med vojaškimi silami in med trgovino, trgoval, eh, trgovalci z drogami, ti preprodajalci drog sprožijo voz, eh, eksplozijo v vozilu. Prejšnji teden sem bil v Kaliju, v dolini Kavka. Gre za območje, ki je vedno polno bojev, štirih bojev, ki se prepletajo med seboj. Tam se namreč spoprijemajo sile FARC, paramilitarcev, Krim in trgovalcev eh, z drogami. Ni pa jasno, kje se loči kateri boj. Jasno je, da to sodelovanje in povezava obstaja, to je nedvomno, obstaja pa tudi povezava med terorizmom in organiziranim kriminalom in to dokazuje primer, ki smo ga na krut način opazili tudi v moji državi. Verjetno se spomnite terorističnega napada 11. marca. S tem se želel prispevati k današnji razpravi, kaj ti najbolj značilen primer za današnjo razpravo je primer Kolumbije. in potem lahko vidimo tudi primer terorizma džihadistov. Videli smo pred kratkim primer tega na severu Malija v Timbuktuju. To je en zelo jasen primer za to povezavo. S tem sem želel prispevati k razpravi. Hvala. Gravice, onorevole. Hvala lepa, gospod Dias de Mera, za te zelo zanimive razmišljanja. Besedo predajam gospodu Newton Danu, izvolite. Uh, Hvala lepa obema govornikoma. To je bilo kot v nekem akcijskem filmu, ker se, se moraš truditi, da slediš dogajanju, ker je bilo vse tako hitro. Tako da upam, da bomo dobili kopije teh predstavitev, da si to še naknadno preberemo. Kajti zadeva je bila res eh, zelo vsebinsko bogata in zapletena. Na no, moje vprašanje obema je, kaj naj bi mi v tem odboru priporočili, zato da se stvari lahko izboljšajo. Kaj bi torej predlagali, da storimo? To bi nam res pomagalo pri priporočilih, ki jih pripravlja naš odbor. Imam pa tudi nekaj posamečnih vprašanj. Gospod eh, Kosters, ali zmagujemo ali izgubljamo? Enostavno vprašanje skratka, ali, ali napredujemo v boju proti kriminalcem ali, ali oni v boju proti nam. Gospa Makarenko, na Google sem poiskal vaše podjetje, ker še nisem slišal zanj. In ko uporabljam Safari in Google, je vaša spletna stran nedostopna. Imamo številne druge zadetke za West Sands, uh, vas pa nekako ne najdemo. Kaj, kaj ne bi ta nekso spomenil? To neko vozlišče ali stičišče, to je nek žargon, očitno, ampak zanima me, kaj naj bi to pomenilo. Grazie, se non ci sono altri interventi. Hvala lepa. Videti je, da ni drugih um, prijav besedi, zato bom predala besedo um, govornikom. Izvolite, gospa Makarenko. Thank you, madam chair. Um, yeah, plenty of questions. Hvala lepa, ja, cela vrsta vprašanj. Glede Kolumbije, ja, Kolumbijo se pogosto uporablja kot uh, neko a priori študijo primere, kako se je razvijal odnos med teroristično organizacijo in eh, organizacijo za trgovanje z drogami. Ampak dejstvo je, da Kolumbija v smislu tega razmerja med eh, kriminaliteto in eh, trgovino z mamili obstaja že dolga leta in mislim, da ni ravno nujno, da lahko ta razmerja prenesemo tudi na Evropo ali na druge konce sveta. Tako da hvala, ker ste to izpostavili. Vprašanje o tem, kaj naj odbor naredi, da se izboljšajo stvari, tu bi vas eh, opozorila na to študijo, ki smo jo pripravili, kajti tu je polno priporočil. Prav tako se opravičujem za svojo hitrost. Se mi je zdelo, da sem govorila počasi, ampak očitno ne. Tako da, bog ne da, da se z mano sedete ob kavi. Tako da se opravičujem za to. No, več priporočil smo vključili v te dokumente in upam, da bo to v pomoč. Dejstvo pa je, da sem vam na voljo za kakršne koli dodatna vprašanja. Kaj pomeni ta nexus? To je v dokumentu opredeljeno. Ta nexus je termin, ki smo ga razvili v zadnjih letih. Prvikrat sem objavila članek o razmerju med organiziranim kriminalom in terorizmom leta 1988, če se ne motim. Takrat sem se tega lotila zgolj zaradi nekega osebnega interesa in eh, takrat sem razvila nek eh, prvotni model povezave med eh, organiziranim kriminalom in terorizmom. In v svojem komentarju sem omenjala organizacijsko povezavo, operativno povezavo in tudi evolutivno povezavo. Organizacijska povezava je, je jasna. Imamo razmerje med dvema organizacijama. Organizirano kriminalno skupino na eni strani in teroristično skupino na drugi. Recimo imamo celico militantnih islamistov in Ndrangheto na drugi strani. In ti dve organizaciji se pač povežeta v nek eh, poslovni odnos. Drug, eh, druga raven povezav med terorizmom in organiziranim kriminalom pa je operativna plat. Gre za prevzemanje taktike drug drugega gospod Diaz de Mera je omenjal Kolumbijo in eh, trgovce z mamili, ki ravno uporabljajo bombe eh, za to, da imajo nek eh, politični vpliv na stvari in da začnejo kolumbijske oblasti delati počasi korake v smer, ki se oni želijo. No, druga plat medalje pa je ta, da potem pride tudi do prevzema eh, kriminalnih taktik strani terorističnih skupin, to ponavadi najdemo v kontekstu financiranja terorizma, ampak če pogledamo bolj organizirane eh, kriminalne skupine, imamo tamilske tigre in so bili res fantastično organizirani kriminalci. Šli so se eh, reketiranje, trgovina z ljudmi, zelo dobre eh, kanale in mreže so imeli. In mislim, da so se kriminalci naučili veliko iz njihovih eh, operacij. Potem tudi evolutivna povezava. Ta je nekoliko bolj zapletena in uh, tu je pač eh, čas na naši strani. Če pogledamo skupine kot so FARC, te so se najprej razvile z zelo jasno politično agendo, ki so jih sledile. To so bile ideološke skupine. Če pogledamo, eh, kako so stvari razvijale skozi desetletja, vidimo, da je danes FARC bistveno bolj kriminalna organizacija kot pa teroristična organizacija. In to je jasno tudi v pogovorih eh, s Kolumbici, ki jim skušamo pomagati. Dejstvo je, da so se res kriminalizirali, kriminalizirali kolikor se le da. Zdaj so začeli sediti eh, celo um, mak na meji z Perujem za proizvodnjo heroina. Eh, če pogledamo KLA in PKK, nekateri pravijo, da so s časoma, ko so se razvijali kot teroristična skupina, postali popolnoma kriminalna skupina. Včasih se to zgodi zaradi zamenjave vodstva, včasih se to zgodi zaradi spremembe eh, njihove operativne agende v narekovajih. Včasih je možno pač dobiti samo takšne ali takšne eh, rekrute in ti niso dovolj ideološki in bodo ostali na tvoji strani, če jih dovolj plačaš. Uh, Eh, in denar je treba pač najti. Tako da vse to je tisto, kar sodi v, v ta termin nexus, torej povezava. Aha, spletna stran. Moja spletna stran je bila do včeraj o polnoči na voljo, zdaj pa je spletna stran ugasnila, ker jo prenavljamo, tako da odličen timing. Profesor Kostars. V redu, hvala lepa. Zdaj ja, bomo predali besedo gospodu Kostersu, ki bo odgovarjal na vprašanje, dve vprašanje, ki so bila namenjena ravno njemu. Um, hvala lepa. Prvo vprašanje je bilo, kakšna bi bila naša priporočila temu odboru. Po mojem mnenju bi morali kar se da dobro izkoristiti obstoječa orodja in komunikacijske kanale, ki so že na voljo. To je bistvo. Z vsem dožnim spoštovanjem moramo povedati, da imamo že obstoječe orodja, seveda lahko vedno zahtevamo še več orodij in še več komplikacij, ampak orodja, ki jih imamo zdaj na voljo, so orodja, ki bi morala zadostovati za upravljanje naših eh, vsakodnevnih nalog. No, ampak vendarle znotraj Europola si želimo sodelovanja tudi eh, z obveščevalnimi službami, ker to je nekako drugačen svet, tako da tudi na tem področju bomo dali priporočila za bolj integriran pristop med eh, eh, organi pregona in pa obveščevalnimi službami. Prav tako moramo sodelovati z vojaškimi institucijami, še posebej, ko je govora o delovanju izven EU, naprimer v vojnih območjih sprašujete, ali zmagujemo ali bolj izgubljamo. Ja, ko govorimo o kriminaliteti, o terorizmu, sprašujete, ali morda vendar na, na, napredujemo in pridobivamo naprem eh, nasprotnikov. To mislim, da je najboljši način, kako to opisati. In mislim, da dejansko pridobivamo. Počasi, ampak kar dosledno. Ampak to še ne pomeni, da smo lahko ne vem kako samo všečni. Prej sem že omenil vojna območja. Ta vojna območja izven EU lahko sprožijo teroristično dejavnost znotraj EU ali eh, usmerjeno proti interesom EU izven EU. Poglejmo si Mali, nedavno je prišlo do kar nekaj aretacij v zvezi z ljudmi iz tega območja sveta. Tako da če pogledamo vojna območja, vojna območja vedno nosijo v sebi potencial, da sprožijo teroristično dejavnost tudi izven tega vojnega območja, eh, kar potem lahko vpliva tudi na varnost Evropske unije interno ali eh, naprimer v smislu eh, ugrabitev v Sahari, ko se državljane Evropske unije ugrablja in eh, drži kot talce. Sama bi tudi rada postavila nekaj vprašanj. Rada bi izvedela, katera je ta kriminalna združba znotraj Evropske unije, ki eh, lahko velja za idealnega partnerja za teroristične organizacije. Eh, kateri so interesi, uh, okrog katerih uh, lahko take organizacije najdejo določen dogovor. Tukaj mislim na organizirani kriminal in pa teroristične organizacije, ki so prisotni v uh, Evropi. In če nam lahko poveste, v katerih terorističnih operacijah je prišlo do uh, sodelovanja uh, teror med terorističnimi organizacijami in organiziranim kriminalom v Evropi. Hvala. Um, Hvala, gospa predsednica. Dve zelo preprosti vprašanje. Zdaj, katere kriminalne skupine znotraj EU so idealni partneri za teroristične organizacije? To, to je res zelo dobro vprašanje. Mislim, da smo postali zelo kontekstualizirani in osredotočeni na posamezne regije. Potencialno bi dejala, da so vse mednarodne oziroma vse kriminalne združbe, ki imajo nek mednarodni potencial, ki imajo mednarodno mrežo, ki imajo utrjen sistem delovanja, se počutijo, ki se počutijo nekako varne in ustaljene, so dobri partnerji. Seveda pa mora obstajati tudi volja in želja po sodelovanju s skupinjami, ki želijo konec koncev sesuvati tisto družbo, v kateri eh, cvetijo kriminalne združbe. In to je ta dihotomija med eh, obima skupinama. Kako torej ti dve eh, skupini sodelujeta, kje najdeta eh, stično točko. Številne stare etablirane kriminalne združbe, stara, v narekovajih mafija, ali ne bo to v Združenem kraljestvu, v Nemčiji ali na nizozemskem, nekdo z neko zgodovino ni naklonjen to vrstnemu sodelovanju s terorističnimi skupinami novejše skupine ali skupine z novim vodstvom, skupine, ki vidijo, da nimajo prav veliko za izgubiti, te bodo pač izkoristili, kar se izkoristili da, bodo sodelovali in bodo dale dostop do nekih poti za trgovino z ljudmi, trgovino z eh, orožjem. Tako da gre za čisto poslovni odnos. Ampak stvari se zelo zapletejo, kaj ti včasih se osedemo in to gledamo kot nek film. In vidimo Pavla Escobarja, ki sedi na kosilu z samo Bin Ladnom. Ne vem, morda tudi zdaj, kjerkoli že sta oba, ampak stvar ni tako enostavna, kaj ti to pomeni, da je bil nadzor zelo enostaven, ampak tu so tudi posredne povezave potem. E, treba je pos, poiskati tudi tiste posameznike, ki. Eh, organizirajo prevoz desetih posameznikov iz Pakistana na meje Evrope. Verjetno ne boste dvignili roke in rekli, eh, a ja, mimo grede, mi smo eh, fundamentalistični islamisti in vam hočemo nastavljati bombe. Tako da ne, tako da iščemo takšne posameznike. Imamo lahko deset pakistancev, ki želijo zgolj izboljšati svoje življenje v Združenem kraljestvu. In zato bomo pač plačali tem kriminalcem, se usili na ta vlak, v narekovajih, ki gre proti zahodu. Kaj se potem dogaja, je že naslednja zgodba. Skratka, zelo težko je vedeti, kdo je kdo, kdo kaj počne. To je problem in to je problem, ki včasih z našega, z našega stališča problem, ki ga lahko spremljamo lahko zgolj retrospektivno in pač čakamo, da vidimo, kaj se je zgodilo. Tako da moj odgovor je bolj neodgovor, ampak mislim, da je kar nekaj primerov, na katere lahko iz, opozorimo in to je omenjeno tudi v poročilih. Teroristične dejavnosti, ki so vključevali tudi organiziran kriminal v Evropi. Kar tako vam ne morem dati nekega primera iz glave, kjer so preiskovalci rekli, da ja, ta organizirana eh, skupina A, teroristična skupina B, bombni napad C, to je ta trikotnik, kjer smo našli povezavo. Sodelovanje in podpora se izkaže pri omogočanju gibanja, naprimer, do samega napada. Če pogledamo bolj napad v Madridu, što je za trgovino z mamili, ki, kar je potem na koncu prevedlo tega. Potem, če pogledamo tudi streljanje v Toulouse, nekateri pravi, da je to pač scenarij volka samotarja, ampak če pogledamo eh, tega posameznika, Mira, ta je imel povezave z militantnimi islamisti in njihovimi skupinami in skozi eh, družinske povezave preko svojega brata tudi z organiziranim kriminalom. Tako da imamo ti dve paraleli v življenju posameznika in to pomeni, da se je lahko napajal iz obeh dinamik. Zdaj, na srečo ali na žalost so ga odpisali kot nekakšnega eh, samotarja, ampak če pogledamo vsa gibanja, ki so se odvijala pred dogodkom, pa je kar nekaj simptomatičnih zadev in eh, pomembno je, da se zavedamo, da je tu več, kot je morda razvideno na prvi pogled. Eh, to so posamezniki, ki se vedno gibljajo na meji med terorističnim kriminalom in, teroriz in terorizmom. Če potem pogledamo. Primer. Severnega Malija. Tam eh, je Muhtad poznan kot gospod Marlboro, ker je bil vključen v Eh, trgovanje s cigaretami, muhtad ali muhtad. Tako da gre za. Povezavo med eh, obema načinoma delovanja. Upam, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala, gospa predsednica. Sprašujete, kaj bo idealna kriminalna združba za teroristično organizacijo. Ne vem, lahko pa si zamislim zelo dobrega partnerja. Imamo recimo kriminalno organizacijo, ki bi bila hkrati tudi teroristična, torej nadaljuje s kriminalno dejavnostjo, nadaljuje z delovanjem svoje mreže, svojih eh, dnevnih operacij, ampak potem postane sestavni del tudi neke teroristične organizacije pod popolnim nadzorom teroristične organizacije. sam ne morem podati nekega profila takšne kriminalne združbe. To je v tem trenutku nemogoče. Ja, potem ste omenjali tudi teroristično eh, dejavnost. Tihotapljanje tobaka je zelo dober primer. Spomnim se primera iz časov prepovedi prodaje britanske govedine zaradi bolezni norih krav, kaj se je takrat zgodilo. Irska in Severna Irska. Severno-irske govedi so gnali preko meje v Republiko Irsko in potem je to kar naenkrat postala irska govedina. To je ena od tistih zadev, kjer vidimo neposredno posledice takšnih odločitev. Imeli smo govedo brez cene, samo čez mejo jih je bilo treba pripeljati in eh, kar naenkrat je to postalo vir dohodka tudi za uh, Iro. Hvala lepa. <clears throat> Za besede se prosil gospod Schmidt. Hvala, gospa predsednica. Se prečujem, ker nisem bil tu od samega začetka. To je že četrti sestanek, na katerem sem danes. No, mene zanima to ravno vesje znotraj zakonodaje, kar zadeva terorizem. Ko je prišlo do napada v leta 2001, sem bil pripričan, da je treba ukrepati hitro, ampak eh, zakonodaja v Evropi in globalno mislim, da je šla mimo zastavljenega cilja in mislim, da moramo vendarle biti dovolj kritični. Ne moremo ustvarjati družbe, kjer je vsakdo potencijalni terorist. In mislim, da je bilo narejenih eh, ogromno napak širom Evrope, ko smo iskali teroriste. povsod. In uh, vse te preiskave, uh, vse te ta preverjanja na letališčih in tako naprej. Res moram reči, da ko sem bil na obisku na znanem ministerstvu v ZDA, sem mi rekel, ja, ja, mi, mi, jih, mi jih najdemo, mi jih razkrijemo, ko pa hočemo kakšen konkreten primer, pa nam seveda ne povedo, zakaj gre. V Europolu Mm, ker sem se sestavil z neko pred nekaj leti, mi je tudi rekel, ja, preprečili smo to, preprečili smo ono in tako naprej. Tako da moje vprašanje je bolj splošno, kajte mislim, da gre tu za odnos celotne družbe do teh zadev. Sam vsekakor podpiram to, da se borimo proti vsem vrstam kriminalitete, organizirani kriminaliteti, terorizmu seveda, ampak moje vprašanje je v bistvu naslednje, ali je to, kar zdaj počnemo, primerno, ali je to tisto, s čimer dosegamo zaželjeni cilj. Ali je cena, ki jo moramo plačevati s tem, ko se odpovedujemo v zasebni sferi, prava? Če si britanec, je verjetno vsak tvoj korak posnet s kamerami, vsi vedo, kje si v vsakem trenutku mislim da se vas nadzira celo v spalnici. In moje vprašanje je, ali je to uravnotežen pristop. Če je odgovor ja, potem pač ja, bi morali najti kriminalce povsod. Ampak kriminalce bomo imeli vedno in povsod. Eh, moram reči, da sem sam nekoliko zadržan do tega pristopa. Hvala, gospod Borgecijo. Incidente. Eh, Hvala, predsednica. Glede na strokovnost eh, naših dveh gostov, ki se jima zahvaljujem, želim eh, pač eh, ju zaprositi, če nam lahko posredujete tudi svoje pisne prispevke in če nam lahko še kaj povedo v zvezi z finančnimi in bančnimi podlagami teh tokov, ki podpirajo terorizem. Hvala, gospod Brgecijo. Besedo predajam še enkrat gospe Makarenko in gospodu Kostersu. Um, os, os, os. Na začnem s bolj neposrednim vprašanjem. Glede pisnih informacij o organiziranem kriminalu, ki finančno podpira terorizem, na to lahko odgovorim z da, imamo. Pisne informacije je tega. Drugo vprašanje, tukaj gre za dolgotrajno razpravo glede politike boja proti terorizmu. Res je, prav imate, ko govorite o obdobju po 11. Eh, po 11. Eh, septembru v evropskih državah. Tudi gospod Blair v Združenem kraljestvu je sprejel takrat določene ukrepe in res je lahko bi rekli, da obstaja neravnovesje med zaščito temeljnih sodoščin in pravic in medtem, ko skušamo ugotoviti, kdo je član teroristične celice. Je to preveč? Tukaj gre bolj za filozofsko vprašanje. V zahodni civilizaciji pravimo, da je človekova pravica pravica posameznika, potem je odgovor na to vprašanje da pravica posameznika je sedaj omejena, sedaj se moramo sezuti na letališču, si odpeti pas in eh, zakaj lahko nesemo samo določeno količino tekočin eh, na krv in tako dalje. Moramo pa si pogledati, kakšne so pravice skupnosti na zahodu to veliko krat počnemo na vzhodu, malo manj. Pravica skupnosti je v ospredju in včasih zaradi tega zanemarjamo pravice posameznikov. In če zaradi tega preprečimo bombardiranje in nastavljanje bomb, potem si bom še naprej sezuvala in odpenjala pas, ni problema na to gledamo v kontekstu, vendar pa moramo biti previdni glede tega, kako daleč gremo, ko gre za to, koliko temeljnih pravic s tem kratimo in kako omejujemo posameznika za to. da zaščitimo skupnost in seveda se ne moremo primerjati z eh, delovanjem KGB-ja in eh, če Nekateri mislijo, da če je osumljen terorističnega dejanja in če želijo mm, prisluškovati mojim telefonskim pogovorom z mojo mamo, v redu, potem, če začne začnejo slediti mojim sprehodom s psom in tako dalje, zaradi ker ne vedo, kaj počnem v redu, ampak potem zopet lahko mm, si zastavimo vprašanje glede tega, kakšno pravico in kakšne soboščine s tem kratimo. Vprašanje pa je, koga želimo zaščititi in pred kom. Tukaj leži odgovor. Najlepša hvala. Če se vrnemo na prvo vprašanje, če je pristop uravnotežen in kaj želimo doseči, želimo predvsem zaščititi evropske državljane in tudi njihove pravice in človekove pravice. Glede tega spoštujemo obstoječo zakonodajo, s katero lahko izvajamo kazenski pregon tako, kot je treba. In zakoni so tisti, ki omejuje delovanje tudi policije. Je cena previsoka? To je zelo politično vprašanje in na to vprašanje imamo večplasten odgovor. Slišali smo tudi vprašanje glede pisnih poročil, glede financiranja terorističnih združb z strani organiziranega kriminala. To poročilo imamo. Imamo poročilo Maja z leta 2012 in to poročilo smo predstavili tudi svetu leta 2012. Hvala. Grazie, signor Koster. Hvala lepa, gospod Koster, za bil še eno vprašanje. Um, well, just... Želel bi samo nekaj dodati k temu, kar je povedal gospod Koster glede koordinatorja za turizem v Evropski uniji glede na to, da je policist verjetno ne želi govoriti o politiki, imeli pa smo policista Hajsta de Frisa, ki je bil zelo dober sodelovalec, sodelovec postal je koordinator za boj proti terorizmu in potem je odstopil zaradi tega, ker je dejal, da med državami šance ni bilo nobenega sodelovanja. Niso želeli sodelovati, ker si ne zaupate. Torej, splošno vprašanje, mislite, da je zadeva sedaj boljša ali še vedno ni nobenega sodelovanja? Frank, about... Če odkrito povemo, ko govorimo o koordinatorju za boj proti terorizmu, Govorimo o politični osebi, ki naj bi omogočala in spodbujala sodelovanje med državami članicami. Potem, ko je gospod De Vries začel in je potem vstopil in sedaj smo ga nadomestili z gospodom De Kerkhoverjem, smo dosegli velik napredek v Evropski uniji. Če si pogledam moje vsakodnevno delo, potem lahko rečem, da delam že, upravljam že drugi mandat po letu 2008 v Europolu in vidimo vedno znova velik napredek pri našem delu, vidimo več informacij, ki nam jih predajo, vidimo, da se države članice vedno bolj trudijo glede tega, da pripravijo posebne programe. oziroma radikalizacijo. Eh, glede akcijskega načrta te proti, boja proti terorizmu in vse to seveda vpliva na naše delo na pozitiven način. Če si pogledate Evropski akcijski načrt eh, glede varnosti eh, pri eksplozivih, vidite, da smo dosegli zelo veliko podporo in pomoč pri zadnjem bombnem napadu v Bolgariji. Torej, lahko bi upravili zelo veliko takšnih orodij in koordinirali naše delo, zato da bi vsi delovali usklajeno. To je naša najpomembnejša naloga. Grazie, signor Koster, se prav. Hvala lepa, gospod Koster. V povezavi s Eh, napadom eh, v Bolgarijo, ki ste ga omenjali. Prejšnji teden delegacija odbora Krim in odbora Libe eh, sta obiskali Europol in direktor Roman Wright je spregovoril o sposobnosti preiskovalcev Europola, ki so prišli na prizorišče tega bombnega napada v Bolgariji. So imeli torej to sposobnost, da takoj razumejo, da je prišlo do upletenja pretenosti libanonskih celic in to eh, na podlagi nekaterih ostankov, ki so jih našli na eh, prizorišču tega bombnega napada pač eh, zaradi nekih delcev, ki so jih uporabili za eh, sestavo tega razstreliva. In torej na tak način lahko tudi bolje razumemo, katere so eh, ta znanja, ki obstajajo in kako je vse to povezano tudi z obveščevalnimi dejavnostmi. Gre torej za odločno in strokovno ravnanje. In ukrepanje. Ima še kdo kako vprašanje? Ne, v redu. Potem se zahvaljujem gostoma in. Mm, s tem zaključujemo dopoldanski del naše predstavitve. Nadaljujemo popovdne ob 15. uri. Hvala.